sur l'échange de vues avec la Commission. D'accord. Sledi sporočilo tolmačev. Danes teče 36. dan naših protestnih ukrepov super neuravnotežene in nepoštene delovne pogoje, ki nam jih je enostransko usilila uprava Evropskega parlamenta. Z obžalovanjem vas obveščamo, da bomo s tolmačenjem priknili točno v predvidenem koncu sestanka. Hvala za razumevanje. Dnevni red je potrjen. Zapisnik 28. junija najdete v dosjeju. Če ni komentarjev, predlagam, da potrdimo tudi ta zapisnik. Dobili ste tudi zapisnike 22, 23 in 24. aprila, 3. maja, 23. maja 18. in 19. junija, če ni komentarjev, bo tudi to potrjeno. Dnevni red je zelo poln in sedaj se bomo posvetili nepremičninski politiki. Pozdravljam podpredsednike, ki so odgovorni za nepremičninsko politiko, to je gospod Viland in pa gospod Sasoli. Z nami je tudi generalni sekretar parlamenta, gospod Klaus Vele. Namen te izmenjave mnen je, da prejmemo pomembne informacije v zvezi z nepremičninsko politiko Evropskega parlamenta in v zvezi s posledicami te politike za proračun. Odbor za proračun je dobil delovni dokument za nepremičninsko politiko za leto 2018, prejeli smo ga konec maja, imamo pa tudi dokument za nepremičninsko politiko po letu 2019, eh, ki smo ga dobili pred kratkim. Brez dvoma bomo dobili tudi več informacij o prihodnosti zgradbe PHS. Brez odlašanja bom sedaj besedo za 8 do 10 eh, minut predal našim gostom. Najprej podpredsednik Viland, izvolite. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ähm, ich denke, dass ich die acht Minuten nicht. Najlepša hvala, gospod predsednik. Äh, teh svojih osem minut verjetno ne bom v celoti porabil, bi pa omenil nekaj äh, ključnih istočnic. Na zadnjem sestanku predsedstva smo govorili o politiki zgradb. To moramo obravnavati dolgoročno, to je jasno in kar se tiče zgradbe PHS, smo storili korak naprej. Pripravili bomo študijo možnosti in preučili, ali bi bilo smiselno, da opravimo renovacijo zgradbe PHS, kjer bi okrepili jedro te zgradbe, eh, kjer bi okrepili eh, temelje, prestrukturirali zgradbo in okrepili varnost in ugotovili, ali je to boljša možnost. No, na koncu se nismo odločili za to možnost, ampak smo se odločili, da, za, da ne smemo sprijeti iz tega statusa kvo. Generalni sekretarjat je v skupini za zgradbe predstavil tudi to, da bo to sondiranje vredno predstavljalo boljšo podlago za odločanje tako um, tudi odboru za proračun. Na tak način vsekakor ne bomo izgubljali dodatnega časa. Smo pa že izgubili kar nekaj časa, smiselno bi bilo, da bi že pred dvema letoma začeli ta postopek razmisleka o možnostih. Neodvisno od tega, kako bodo napredovale raziskave glede možnosti prestrukturiranja in renovacije oziroma novih, eh, nove zgradbe. Vsekakor moramo razmisliti o tem, kako je z okolico. Sedaj smo vstopili v pogovore z mestom Brusel in eh, razmislili o drugih možnostih. Vsekakor je smiselno, da bi v tem brmudskem trikotniku med komisijo, svetom in parlamentom, torej ta, to območje vključuje tudi park Leopold, eh, In tukaj bi morali nekako urbanistično sprejeti nekakšen celostni načrt, da bi pripravili tudi neke možnosti za turiste, da bi pripravili dovolj možnosti za šolo, ki obstaja tukaj. Najti moramo torej neko zdravo mešanico priložnosti in možnosti za dnevne in nočne aktivnosti, tako da bo privlačnost tega območja ostala enaka ali še narastla. Kar se tiče vprašanja varnosti zgradbe PHS, tukaj bi povabil vse člane odbora, da si ogledajo dokumente, ki eh, so na voljo v tej sejni dvorani, ni pa jih mogoče objaviti na spletu. Kolega Manka, ki je tudi inženir, si je vsekakor ogledal te dokumente. Smiselno bi bilo, če bi vsaka politična skupina imenovala enega poslanca, ki bo šel pregledati te dokumente v, v sobo, kjer obstajajo dokumenti in ki so tam na pogled na voljo. Kar se tiče zgradbe Martens, tukaj naj povem, da uh, sedaj zgradba funkcionira, da smo jo uselili. Jaz sem si zgradbo ogledal v fazi izgradnje in uh, gre za zelo kakovostno zgradbo. Uh, mislim, da je tudi zelo učinkovita in eh, prijetna. Vsekakor lahko obiščete kantino v zgradbi Martens in si ustvarite vtis o tem, kakšno je počutje tam. Mislim, da so jo vsi sodelavci, ki tam delajo, ocenili kot dobro. Potem zgradba Montoji, izgrad, izgradnja seminarnih prostorov tam, konferenčnih prostorov, eh, to dobro napreduje. Potem pa uradi za stik v državah članicah. Tukaj smo slišali, da obstajajo določeni problemi z financiranjem, predvsem strani komisije. V okviru posebne skupine za brexit znotraj predsedstva, ki se je sedaj oblikovala, bomo razmišljali o tem, kako bodo posledice brexita vplivali na parlament. Pogovarjali se bomo o tem, kaj bo z zgradbama eh, uradov v Londonu in Edinburghu. Obstajajo različne možnosti in z veseljem bi prisluhnili vašemu mnenju, kaj mislite glede tega. Tukaj smo še zelo daleč od kakšne končne odločitve. Nasplošno gledano pa naj povem naslednje. Pogovarjal sem se s pristojnim komisarjem, gospodom Oettingerjem in tudi z generalnim direktorjem na oddelku za komunikacije v komisiji. In ni mi všeč, da v določenih eh, uradih za zunanje delovanje ni dobrega vzdušja, ne želijo si konstruktivnega sodelovanja. Včasih se dogaja, da se komisija in parlament malce prepirata pri teh eh, uradih v državah članicah. V Dublinu imamo takšno najeto zgradbo, naprimer, ker se je komisija odločila, da želijo narediti, najeti nekaj. Potem v Parizu smo izgubili milijone evrov zaradi tega, ker je komisija trmarila in ustrajala pri tem, da zavrne zgradbo, ki smo jo mi predlagali. Poleg tega se mi ne zdi, da so tam pravično porazdeljena sredstva, glede na to, koliko plačujemo na kvadratni meter najema. Upam, da bomo od leta 2019 imeli novi načrt in spremenili te stvari. Kakorkoli že, ne zdi se mi smiselno, da bi institucije jemale obresti od druga od druge. Komisija trdi, da ne želi kupiti. Eh, stavbe. Parlament to morda želi, in eh, potem traja morda celo pet let, da se takšni nakupi izvedejo, v tem času pa komisija najema neko zgradbo, včasih najema zgradbo od parlamenta in seveda mora plačevati najemnino. Tukaj se moramo nekako bolj pravično dogovoriti glede teh stvari. Pa še nekaj glede pilotne faze, ki smo jo eh, uvedli glede um, pohištva. Trenutno eh, je odprti razpis na tem področju in nismo se še odločili, ali bomo nakupili pohištvo ali ga bomo samo najeli. Proizvajalci, ki, se, ki so se prijavili na razpis, se pripravljajo za opremljanje. Um, urada, torej same pisarne, potem eh, prilagajočega prostora in še tretjega prostora. Gospa Morašatije ima takšno pilotno pisarno, potem tudi gospa Hautela ima takšno pisarno, kolega, kolegica Gebhardt, kolega Saseli in jaz. Mi imamo takšne pilotne pisarne in si jih lahko kdorkoli želi tudi ogleda. Mislim, da imamo že veliko izkušenj glede tega, kako razviti takšno pisarno in eh, na tak način smo pripravili pilotni projekt, ki bo eh, europoslancem pripravil bolj funkcionalno pisarno, bolj ugodno in tudi bolj stroškovno učinkovito. Najlepša hvala. Merci, Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Brez dvoma se bomo še vrnili k vprašanju dobrih odnosov med komisijo in parlamentom. Gospod podpredsednik Sasoli, izvolite. Eh, Hvala lepa, predsednik. Kolega Viland je povedal že veliko, tako da bi sam dodal samo še par premislekov. Sama arhitektura se je spremenila v Evropski uniji, ko je začela veljati Lizbonska pogodba, institucionalna arhitektura se je spremenila. To je že imelo nekaj posledic, na, tudi ko gre za samo delo parlamenta. Ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba, se je povečalo tudi delo parlamenta, več pristojnosti imamo, več dela opravljamo in seveda je vse skupaj vplivalo tudi na samo strukturo naših zgradb do let, konca leta 2018 bomo izvedli nekje 800 trialogov. Verjetno veste, koliko dvoran je v parlamentu, kjer se lahko upravljajo takšna srečanja. Samo štiri take dvorane imamo. Torej, to arhitekturno spremembo bi morali pospremiti tudi z dodatnimi dvoranami, da bo lahko parlament opravljal svoje delo in izvajal svoje nove funkcije. To je nujno potrebno tudi zato, da bo parlament, torej naša institucija, zmožen bolje upravljati vse svoje funkcije. To sem izpostavil zato, ker bo treba upraviti kar nekaj del na področju prestrukturiranja zgradb, na področju posodabljanja zgradb. Vsi ti posegi so posledica razširjenih funkcij parlamenta. Parlament pač potrebuje dodatne dvorane, da bo lahko opravljal svoje delo. Kolega Vilat je že naštel kar nekaj dejstev, sam bi se zaostavil zgolj pri nekaterih točkah, ki jih je izpostavil. Bruselj odprli smo zgradbo Mertens. Na trgu Demeus smo najeli zgradbo. Poslanci bodo zdaj imeli na voljo tri različne modele, kjer bodo lahko tudi bolje delali. Pomembno je, da imajo dostojne, primerne pogoje za delo, da bodo lahko upravljali vse funkcije, ki jih morajo. Kar zadeva Strasbourg, tam je diskurs podoben imamo zgradbo Havel. Od leta 2016 je ta zgradba v uporabi. Poslancem bomo zdaj lahko ponudili tudi bolj ustrezno namestitev v teh pisarnah. Namreč v Strasburu smo že dosegli zgornjo mejo, ko gre za razpoložljivost eh, dvoran, pisaren in tako naprej. Namreč, če želi nekdo opraviti zaseben telefonski pogovor, mora prositi asistente, da zapustijo pisarno, kar je nesprejemljivo. Tako da bo zdaj zgradba Havel na voljo tudi za poslance, da bodo lahko delali v boljših pogojih. Glede PHS-a je kolega Viland že vse povedal, kar pa zadeva parlamentarijum. Parlamentarijum je danes predstavljajo zgodbo o uspehu. Bruselski parlamentarium je kraj, ki ga najbolj pogosto obiščijo takoj za Grand Plasom. V Strasburu so pričakovanja bila visoka, pa smo jih še presegli. Enako velja tudi za Berlin in Ljubljano. Parlamentarji umi so prisotni torej v nekaterih državah članicah. Vsakič, ko parlamentarji umi nekje vzpostavimo, je to zgodba o uspehu, ker želimo, da bi državljani bolje poznali Evropski parlament, da bi se bolje seznanili tudi z delom parlamenta, kar je zlasti v tem obdobju pomembno. Zgodovina, kultura, filozofija, ki so vezane na zgodovino Evrope, vse to je zelo pomembno tudi z vidika nadaljnega pedagoškega dela. Glede prestrukturiranja zgradb še naprej moramo poskrbeti za večjo varnost zgradb parlamenta. S tem smo se že začeli ukvarjati. Mislim, da je to zelo pomembno, zlasti po dogodkih v letu 2015 in letu 2016. Kar nekaj težav se je namreč takrat eh, pojavilo, zato smo začeli tudi izvajati dela ker smo želeli zgradbe ustrezno varnostno prilagoditi. Mislim, da smo zdaj tudi izboljšali ta celoten vidik. Tudi tveganja se mi zdi, smo zdaj veliko bolje ocenili in se z njimi soočili. Najprej smo se lotili teh najbolj nujnih del, pripravili smo tudi nekoliko bolj srednjeročni načrt glede nadaljnih del, ko gre za obnovo zgrad. Parlament ima seveda veliko zgradb, kjer deluje, zato je treba poskrbeti za ustrezno varnost teh zgradb. In še zgradbe, ki so v naši lasti javnih organov. To je zadnja moja pripomba. Vse te zgradbe so seveda zelo pomembne tudi z vidika javnega življenja. Zato je naša dožnost, da sprejemamo pravila, ki smo jih sprejeli tudi za ostale. Sprejemamo številna pravila, številno zakonodajo, ampak običajno smo prvi, ki tega ne spoštujemo. V mislih imam direktivo 2012-27. Ta se nanaša na energetsko učinkovitost zgradb zahtevamo, da se ta direktiva spoštuje, zato se mi zdi, da bi tudi sami morali dajati dober zgled s tem v zvezi. Ta direktiva pravi, da tri odstotki koristne površine zgradbe morajo biti vsako leto prilagojeni, ko gre za ogrevanje in hlajenje zgrad, da izpolnimo vsaj minimalne zahteve na področju energetske učinkovitosti. Trije odstotki koristne celotne površine zgradbe. To je povprečno 36 tisoč kvadratnih metrov površin, ki jih bomo morali prestrukturirati vsako leto v naslednjih treh letih. Torej, ta nepremičninski park parlamenta bi od nas torej terjal, da bi prestrukturirali bistveno te površine vsakih 33 let. Glede na to, da gre za evropsko direktivo, s katero smo se tudi mi ogromno ukvarjali in jo sprejeli. Gre za direktivo o javnih zgradbah. Zdi se mi, da imamo tudi moralno dožnost, da dajemo dober zgled na tem področju. Hvala. Najlepša hvala, gospod podpredsednik Sasoli. Hvala, da ste nas pozvali k spoštovanju naših obveznosti in spoštovanju pravil. Tudi sami jih moramo seveda spoštovati. Gospod generalni sekretar. Blend. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na podlagi odločitev predsedstva v zadnjih mesecih smo dosegli velik napredek, ko gre za politiko zgradb. Imamo srednjeročno nepremičninsko politiko in strategijo in, eh, odločili smo se, da v Strasbourgu nimamo dodatnih potreb po nakupu ali najemu zgradb. Poleg projekta, ki ga že izvajamo, to je Adenauer projekt, kjer želimo združiti eh, zgradbe v Luksemburgu, poleg tega pa nimamo dodatnih potreb. Kar pa se tiče Bruslja, v Bruslju nimamo potreb po najemu ali nakupu pisarniških prostorov v centru mesta, ampak imamo drugačne potrebe. Prav, prav zaradi tega se mi zdi, da se je naša. Mm, strategija spremenila. V Bruslju imamo še eh, zgradbo Trev 2, ampak eh, ta zgradba je pomembna zato, da se druge eh, zgradbe povežejo. Imamo pa še dve prioriteti. Potrebujemo več prostorov za trialoge. Trialogi niso sistematično vključeni v načrtovanje, zato ker v preteklosti ni bilo toliko trialogov. Prav zato mora predsedstvo razmisliti o tem, kako bomo vzpostavili eh, kapacitete za trialoge znotraj parlamenta. Drugič, zgradbe Doživite Evropo, parlamentarijom so se zelo dobro eh, izkazale, prav zato jih želimo vzpostaviti v vseh državah članicah, ampak seveda takrat, ko se ponudi možnost. Dosedanje izkušnje so namreč zelo dobre. In tretjič, naše zgradbe se starajo in zato moramo sprejeti sistematično politiko renovacij. Predsedstvo je pripravilo časovnico do leta 2050, glede tega, kdaj naj bi načeloma renovirali katero od zgradb. Na tak način bomo te odločitve o prenovi depolitizirali. Tri odstotke zgradb bi morali prenoviti vsako leto. To je jasni načrt in na tak način smo spremenili politiko preteklih let. Predsedstvo je po mnogih letih sedaj sprejelo odločitev glede um, vrčevanja in sicer smo to možnost zmanjšali iz 4 uh, eh, na 2. Imamo možnost prenove in uh, energetske sanacije dodali bi druge funkcije. To je ena možnost, druga možnost pa je nova izgradba. Torej, prej smo imeli štiri možnosti, sedaj pa imamo samo še dve. Sedaj pa moramo pripraviti razpis za arhitekta, tako da bomo potem videli v praksi, kakšne so prednosti in slabosti posameznih možnosti. Bo pa tak razpis trajal največ, najmanj leto in pol, torej najhitreje konec leta 2019 bi lahko imeli ti dve možnosti na mizi leta januarja 2022 bi se potem lahko uh, začela izgradnja. Ampak kakorkoli že, dve opciji smo si sedaj pustili. Kot rečeno, se je odprla zgradba Martens. Če imate priložnost, da si to zgradbo ogledate, vam priporočam. Gre namreč za velik kakovostni korak naprej v primerjavi s tem, kako so se zgradile zgradbe v preteklosti. Uh, Namreč eh, izvedli smo posvetovanje z uporabniki glede tega, kakšne potrebe obstajajo. Nismo zgradili zgradbe in potem nas je presenetilo, kakšne potrebe obstajajo. Ne. Bolj eh, učinkovito smo se tega lotili. Poleg tega je potekala tudi razprava o delovnem mestu prihodnosti. Ko boste vstopili v to zgradbo, boste videli, da je popolnoma drugačna temelji na dialogu, na povezovanju ljudi, na tem, da se ljudje srečujejo. V, v tej stavbi je veliko svetlobe, prostora za zaposlene ni manj, je pa prostor drugače od, organiziran. Odzivi uporabnikov so izjemno pozitivni in ta zgradba bo potem tudi vzor za zgradbo Adenauer v eh, Luksemburgu, in za eh, zgradbo na Rumontoje 63. Tam smo tudi začeli z drugačno obliko organizacije pisarn, namreč na tak način sedaj dobi eh, priložnost za pisarniški prostor kar 50 odstotkov zaposlenih. V naslednjem mandatu bomo imeli v Štrasburgu model 1 plus 1. Vsak poslanec bo torej imel lastno pisarno in eh, ločeno pisarno za asistente. To je omogočeno zato, ker imamo novo zgradbo, pa tudi administracija nam bo dala nekaj dodatnega prostora. Zakaj? Zato, ker ni spremljivo, da poslanci ne bi imeli lastne pisarne. V Bruslju pa bodo imeli vsi poslanci 1 plus 2, torej vsak poslanec bo imel možnost, da ima poleg lastne pisarne še dve, dva prostora za eh, pisarne asistentov ali pa še eno sprejemno sobo, naprimer, v kateri sprejema goste. Mislim, da bo to res izboljšalo kakovost naše eh, politike zgradb. Merci. Merci. Najlepša hvala, gospod generalni sekretar. Sedaj pa bomo našo poročevalko, gospod Holmajer, prosili za komentar, njen komentar te nepremičninske politike. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani podpredsedniki, generalni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej najlepša hvala za to izmenjavo mnen. V zadnjih mesecih smo imeli vseeno kar nekaj problemov z informiranjem in to želim iskreno povedati ter vas tudi prosim, in to v imenu vseh kolegic in kolegov, vas prosim, da dobimo vse dokumente, da so ti dokumenti berljivi in da vključujejo številke. Namreč v proračunskem odboru je težko delati, če nimamo na voljo vseh zneskov. Prosim torej v prihodnosti, da nam v teh dokumentih pošljete tudi vse ustrezne zneske. Kar se tiče zgradbe KAT, Tukaj vas prosim, da dobimo boljši in celovitejši pregled glede tega, ali so dela zaključena, koliko so dela stala, kaj je stalo, koliko denarja in tako naprej. Zanima nas namreč, kaj je odbor za proračun sprejel, koliko denarja je bilo potrebnega nad tem zaradi varnostnih vprašanj in tako naprej in kakšno je torej končno stanje. Gospod Viland, um, želim vas, vas pohvaliti in vam izreči kompliment glede teh uh, novih pisarniških prostorov. Nekaj takšnih prostorov sem si ogledala in v primerjavu s tem, kar imamo do sedaj, je to res eh, ogromen korak naprej. Ko, vori, ko govorimo o uh, kulturi komunikacije, med posameznimi uradniki v parlamentu, moram izpostaviti, da imamo tudi poslanci enake potrebe. Prostori, ki so v 13. ali 14. Eh, nadstropju, so odlični, da je torej tam nek prostor, v katerem lahko hitro eh, izvedejo sestanek. Torej, da obstaja ta konferenčni prostor, kjer lahko spontano pripravimo sestanek z drugimi kolegi poslanci, z strokovnjaki ali kaj takšnega. Dobro je, da imamo za to namenski prostor in da tega ne izvajamo v pisarni poslancev. Tudi stil eh, se mi zdi zelo dober, namreč eh, ni več tako usmerjen v dizajn iz 70-ih, ampak je sedaj to res bolj odprta zasnova ni vse tako eh, pravokotno, vse tako oglato, ampak so stvari bolj okrogle, bolj simpatične, modernejše. Torej, eh, niste se usmerjali po vsem. Po najbolj pragmatičnih rešitvah, ampak ste izbrali določene moderne rešitve. Tudi poslancem ste dali možnost, ki omogoča boljšo, bolj preprosto, bolj hitro in spontano komunikacijo. Ta tema sistematične politike za prenove se mi zdi ključna. To je razvidno tudi v um, zgradbi za poslance, namreč tam zelo pogosto ne deluje klimatska naprava. Seveda takrat klimatske naprave, ko so bile um, nameščene, niso bile tako dobre kot sedaj v. Uh, dan danes. Naprimer, jaz sem v 15. nadstropju in tam obstaja klimatska naprava eh, za eh, računalnike, ki se seveda morajo hladiti, ampak tista klimatska naprava potem eh, nekako izklopi klimatsko napravo v naših pisarnah. Potem je tukaj seveda vedno problem z legionelo, z tem prezračevanjem, to mora biti res izboljšano. Tudi z zdravstvenega vidika je torej pomembno, da se to prenovi, zagotoviti moramo zdravje in dobro počutje ljudi, ki delajo v teh pisarnah. Kar se tiče zgradbe v Strasburu oziroma zgradbe v Bruslju, da bi torej imeli eh, tukaj vsi poslanci ena plus ena oziroma ena plus dva pisarni. Že v zadnjem mandatu smo se odločili zgraditi eh, zgradbo Haber v Strasburu in tukaj eh, res dela potekajo naprej. Glede prenove svet nas tukaj ignorira in prav zato moramo pač delati v trenutnih prostorih, ki morajo biti čim boljše. Glede PHS, tukaj pa imam konkretno prošnjo. Želeli bi si dobiti več informacij, preden jih posredujete, naprimer, eh, zunanim izvajalcem. Namreč drugače mi dobimo informacije iz medijev. To pa ni smiselno. Sama sem si ogledala dokumente glede zgradbe PHS in preseneča me, da so takrat sploh dovolili, da se izgradi takšna zgradba ampak zgradba sedaj stoji takšna, kot je pač je. Zato se res zauzemam za to, da izvedemo javni razpis, s katerim se bomo potem lahko na koncu dokončno odločili, kaj storiti za zgradbo PHS. Pa še eno vprašanje imam glede tako imenovane zgradbe Belmont. Na mesto eh, Montoji 63 smo to zgradbo nadomestili. In žal v delovnem dokumentu ni nobenih finančnih navedni, navedkov glede tega, koliko je tale zgradba stala oziroma koliko bo stala. Delovni dokument je namreč temu namenjen, da bi dobili takšne informacije. Torej prosim za konkretne številke. In potem Montoji 57 in 3 v 1, tukaj imamo možnost nakupa. Zanima me, kako potekajo pogajanja glede nakupa. Pa še glede tega, kar je povedal kolega Viland glede uh, zgradbe v Parizu, oziroma nasplošno glede teh informacijskih pisarn, tukaj imam jaz enak vtis kot kolega Viland in lahko res podprem to, kar je povedal. Tudi sama sem se pogovarjala z komisarjem za proračun in ga prosila, da to nasplošno porazdelimo tako, da ne bomo šteli vsak kvadratni meter, ampak da prostore razdelimo 50-50. In potem, da bo komisija tudi eh, sofinancirala zgradbe, ki so namenjene predstavitvi Evropske unije javnosti. Nima smisla, da se vsakeč bojujemo za te eh, zgradbe. Smiselno bi bilo tudi, da te zgradbe niso v nekih stranskih ulicah, v kakšnih eh, zakotnih delih mesta, kamor nihče nikoli ne gre. Te stavbe morajo biti na glavnih ulicah, kamor ljudje grejo, kjer ljudje gredo mimo in z veseljem vstopijo. Prejšnje možnosti sicer niso bile slabe, ampak eh, tam ljudje ne grejo nikoli na ključno mimo. V tem primeru bi morala oseba res imeti interes, da najde ta, to informacijsko pisarno, da pogleda na zemljevid, kje ta zgradba je in potem najde pot do tja. No, eh, meni se zdi ta boljša nova rešitev, da tako v Parizu kot tudi Berlinu da smo izbrali možnost, ki je bolj prominentna in kamor ljudje zaidejo tudi na ključno, ne samo načrtno. Toliko za enkrat moje strani. Hvala. Merci, Alors, allons... Najlepša hvala, gospa poročevalka. Sedaj pa bomo besedo predali prisotnim poročevalcem v senci. Prvi bo Gerard Depre. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Opravičiti se moram zaradi eh, prometnih zamaškov, se malce zamudil in upravičujem eh, se, da nisem bil prisoten pri vseh predstavitvah. Imam tri komentarje, veseli me, da eh, imamo ta sestanek, pomembno je, da se v določeni fazi pogovorimo o nepremičninski politiki in o trenutnem stanju na področju te politike. Še en komentar. Obiskal sem novo poslopje Martens, pred kratkim, mislim, da je to eh, lepa zgradba, dobro je organizirana, dobro je eh, zgrajena. Ni veliko zgradb za poslance, ki bi bile tako eh, kakovostne, tako da bi morali kaj narediti še za poslance lahko obiščete mojo pisarno tukaj v Bruslju in eh, v Strasburu in eh, na to lahko primerjamo razlike med eh, temi zgradbami. Seveda smo mi tukaj zgolj za nekaj let, ampak to še ni razlog, da bi nas tako slabo obravnavali. Gospod Sasoli je spregovoril o spoštovanju pravil na področju energetike, to je izpostavil tudi gospod Vele. Imam uh, naslednji uh, komentar oziroma vprašanje. Ne vem, kdo je že to dejal, gospod Vilan, gospod Sasoli ali gospod Vele. Predsedstvo ste dejali, namerava zgraditi parlamentarijum v vsaki državi članici. A sem prav razumel vaš komentar? Moje vprašanje je naslednje. V vsaki državi članici bomo imeli pisarno za stike parlamenta, ne vem kakšen je še uradni naziv, in pa parlamentarjum. Ali smo morda razmišljali o usklajevanju teh zadev, tako da ne bi imeli dve naložbi popolnoma različnega tipa v vsaki državi članici Evropske unije. Razmišljati je treba strateško v zvezi s tem. Bodi si, eh, še nisem bil v dvorani, ko ste o tem govorili, bodi si ste bili zelo kratki in tukaj eh, govorim kot belgijec. Razumem, da Eh, nekateri pravite, da v eh, Belgiji gradimo zgolj eh, bizarne stvari. Če bi bila katera od sosednjih držav tako arhitekturno zanimiva, bi jih obiskovali, ampak zadeve so resne, kar se tiče zgradbe Paul Henry Spack, zgradbe PHS. Če bomo morali sprejeti odločitev o gradni eh, nove zgradbe, bo imelo to tako finančno, kot tudi politično gledano ogromne posledice. Državljani spremljajo eh, dogodke v parlamentu, spremljajo, kaj se dogaja, vidijo, da evropski poslanci živijo dobro, da delajo v dobrih eh, pogojih v primerjavi z drugimi državljani Evropske unije in če bomo gradili novo poslopje, potem mora biti argumentacija zabetonirana zelo, zelo jasna. Tako argumenti morajo biti iz betona, ne samo zgradba. Razumem to, kar ste povedali, ampak eh, to je vseeno zelo pomembno. Očitno sta trenutno na mizi samo še dve eh, možnosti. Eh, obsežna renovacija, obsežna sanacija in ponovna gradnja. In če bomo izdali razpis za arhitekta sedaj pred volitvami 2019, potem želim ustrezno argumentacijo takšnega razpisa. Določeno število državljanov uh, spremlja te zadeve in uh, sedaj, ko govorimo o gradni Evrope, ne smemo dajati zgleda, češ da uh, poslanci skrbijo zgolj za lasna poslopja, za lasne plače in lasne sodelovce. To je nekaj, kar lahko ima zelo, zelo negativne posledice eh, z vidika stabilnega stanja v institucijah. Preden se sprejme odločitev o arhitekturnem razpisu, moramo vsem poslancem in poslankam, eh, še posebej pa tem, ki sedimo tukaj v odboru za proračun, ponuditi ustrezne argumente za to. Hvala. Gadget. Hvala, sedaj pa Ajder Kardia Zabal, ki eh, je namestnica poročeval. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa vsem podpredsednikom parlamenta in generalnemu sekretarju za vse te informacije. Vsi vemo, da je nepremičninska politika zelo kompleksna zadeva. Že 15 ali 20 let nazaj smo se s tem ukvarjali, takrat nismo vedeli, s čim se bomo ukvarjali danes, zdaj se moramo pač soočiti s tem, kar imamo. Od zdaj naprej bomo morali seveda sprejemati odločitve, ki bodo temeljile na treh spremenljivkah. Pot koristnost zgradbe, potreba po zgradbi in stroški. Strinjam se s tem predlogom glede pisarn v Bruslju in Strasburu. Potrebujemo več prostora, potrebujemo več udobja, zato da bomo lažje delali tako mi kot eh, naše ekipe. Ampak koristnost teh pisarn je veliko večja v Bruslju kot v Strasburu. Govorim na podlagi osebnih izkušenj, seveda. V Strasburu običajno presedimo v pisarnah eno uro, ker smo stalno na sestankih. V Bruslju pa nimamo na voljo dovolj prostorov, dovolj dvoran, pisarn, kjer bi se lahko srečevali z vsemi, s katerimi se stankujemo ali se srečujemo. Zato bi bilo veliko bolje, če bi naprimer podvojili tudi pisarne v Strasburu, da bi poiskali tudi več dvoran, da bi ne vem, vzpostavili spletni sistem za rezervacijo teh dvoran in pisarn. Mislim pa, da potrebe v Bruslju niso enake potrebam v Strasburu. Morda se vam to zdi manj pomembna tema, ampak ne želimo, da bi se nam primer, pripetila še ena situacija, kot se je pri zgradbi KAT, da ne bomo imeli KAT 2. Namreč ta zgodba se nikoli, kot kaže, ne bo končala. Ne vemo, koliko denarja je šlo za to, kakšni načrti se pripravljajo in temu scenariju se moramo res eh, izogniti. Glede zgradbe PHS. Sama sem slišala drugače kot gospod eh, Depre. Kolikor sem jaz razumela, obstajata dve možnosti. Pri obeh bo objavljen razpis, ker želimo preveriti, kateri projekti so izvedljivi, trajnostni in katere lahko sploh financiramo podana je bila tudi ocena s tem v zvezi, torej v zvezi z obema možnostma. Renovacija naj bi namreč stala enako kot ponovna izgradnja. Mislim, da so stroški tu zelo primerljivi oziroma je razlika zelo majhna, ne glede na to, ali bomo uporabili možnost obnove zgradbe ali pa bomo zgradbo na novo zgradili. Ampak, če so stroški obnove skoraj da enaki stroškom rušenja in ponovne izgradnje zgradbe, ne vem, to se mi zdi nekoliko nenavadno. Glede zgradbe PHS se moramo zavedati, da gre za politično občutljivo odločitev, ki bo seveda prinesla seboj tudi visoke stroške. Zato moramo imeti na voljo vse številke in seveda odločati s treznimi glavami. Ne vem, kaj je zdaj s temi tremi odstotki, ali ste pripravili kakšen načrt v zvezi z izvajanjem ukrepov, v zvezi s tem, kako se bodo ti ukrepi financirali v prihodnih letih. Zanima nas eh, predvsem to, s kakšnimi stroški se bomo soočali, kako bo to vplivalo na proračun parlamenta. Nasplošno pa se mi zdi zelo smiselno, da organiziramo redno izmenjavo mnen, takšno kot je današnja. Seveda s predsedstvom v odboru za proračun se pogosto pogovarjamo o teh vprašanjih, ampak običajno se soočamo z že sprejetimi odločitvami. Mi se na to odločamo zgolj o tem, ali bomo nekaj plačali ali nečesa ne bomo plačali. Zato se mi zdi zelo pomembno, da poskrbimo za bolj redne izmenjave mnen, da se lahko o stvarih pogovorimo, da si izmenjamo mnenja in da skupaj sprejemamo odločitve. Hvala. Merci, dernier intervenant, monsieur Tarant. Najlepša hvala. Še zadnji, gospod Tarant. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. No. Pred zadnji sem dejal, pravi predsednik. Izvolite. Se upravičujem. No, sam razpravo danes dopoldan razumem takole. Naš generalni sekretar, gospod Vele, bo vedel in se bo vsako jutro, ko bo stal pred uh, ogledalom, uh, spomnil, da mora priti v odbor za proračun in nam dati informacije, drugače zadeve pač ne delujejo. Zanimalo me je, kakšni so argumenti za to, da bi podrli zgradbo PHS. Eh, v dokumentih je pisalo, da je povprečna življenjska doba stavbe 25 let tega sam ne morem pojasniti. Tega ne morem pojasniti niti samemu sebi, da gradimo na ta način. Poprečen eh, voziček za invalide eh, preživi več kot 25 let. Tako pač zadeve ne morejo delovati, to je težko pojasniti in zato predlagam, da preložimo te načrte na obdobje po maju 2019, ko mi ne bo več tukaj in eh, ko mi ne bo treba pojasnevati to vrstne nepremičninske politike. Gospod Depre je dejal, da s poslanci slabo ravnate, kar se tiče naših delovnih pogojev. S tem se ne strinjam. Večina naših eh, poslancev in poslank prihaja iz vzhodne Evrope in eh, tukaj z njimi dobro ravnajo. Situacija se je v precejšnji meri izboljšala. Morda nismo najsodobnejši, eh, upoštevati je treba tudi potrebe za asistente in tako naprej in tako dalje, o marsičem se lahko pogovarjamo, ampak vseeno bi morali po mojem mnenju sprejeti dejstvo, da poslanci in poslanke ter njihovo osebje živi precej dobro v primerjavi z drugimi ljudmi v Evropi. Hvala. Si, Najlepša hvala, gospod Gajer. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar se tiče nepremičninske politike, imam tukaj eh, dva komentarja. Prvič, kar se tiče pohištva in notranje opreme. Tukaj eh, bi bil res hvaležen za to, če bo pohištvo malce bolj moderno kot sedaj. Leta 2009 sem prišel v ta parlament in takrat me je res presenetilo to, da imam v eh, pisarni tudi eh, nekakšen tuš to sem me res presenetilo. Tuš sem uporabil samo enkrat, takrat, ko ni bilo tople vode v mojem eh, hotelu oziroma v mojem stanovanju v Bruslju. Ampak res ne vem, kdo to uporablja, kateri poslanci to uporabljajo. Tisti, ki morda ob kosilu gredo teč ali v fitness, imajo konec koncev tuš tudi v uh, eh, fitness centru. Potem pa je v eh, našem, naši pisarni tudi nekakšna zložljiva postelja, pa so mi asistenti hitro povedali, da prenočiti pa v parlamentu vseeno ne smem, kljub temu, da imamo takšno zložljivo posteljo, ta pa spet ne služi kot kavč. Ne vem, zakaj jo potem sploh imamo in zato bi bilo smiselno imeti bolj funkcionalno opremo naših pisarn. Mislim, da po, lahko vsakemu pojasnimo, da se je po 30 letih situacija spremenila, da zgradba PHS ni več energetično varčna in da tudi ni več eh, varna. To res ni problematično pojasniti. Je pa, se strinjam s kolegom eh, Tarandom, težko pojasniti, zakaj bi morali zgradbo porušiti in na novo zgraditi. Arhitekturno nisem dobro podkovan, razumem pa, kako je potrebno komunicirati. In tukaj se ustvarja slika, da parlament ruši ogromno zgradbo. Predstavljate si te slike, kako jih bodo objavljali in kako bo to škodilo ugledu našega parlamenta. To vsekakor ne bo služilo integraciji Evrope. Mislim, da moramo biti tukaj stroškovno odgovorni Istočasno pa moramo paziti, da naša dejanja ne bodo škodila ugledu parlamenta. To bi se namreč vsekakor zgodilo, če bomo popolnoma porušili zgradbo PHS. Preden besedo predamo našim trem gostom, bi rad izpostavil nekaj, kar je izpostavila že gospa Holmajer v zvezi eh, s proračunom. Srečal sem se z generalnim direktorjem GD Inlo. Izpostavil sem pomankanje informacij, v takšni situaciji ne moremo več živeti, smo odbor za proračun, tako da potrebujemo in to v realnem času, takoj ko so na voljo ustrezne podatke o eh, financah in spoštovati je treba to načelo. Izpostavili smo vprašanje zgradbe PHS če bo treba zgradbo porušiti, potrebujemo na to novo plenarno uh, dvorano. Poiskati bomo morali novo plenarno dvorano in verjetno je Strasbourg dober odgovor na to problematiko. Če bo vse skupaj trajalo uh, nekaj let, bomo na to morali najti uh, argumente za to, da se uh, na to uporaba Strasbura ne bo podaljšala v nedogled. Gospod, uh, Vele, podpre, eh, gospoda podpredsednika, sedaj pa je beseda vaša. Ja, dank, Najlepša hvala, gospod predsednik. Nekaj bi rad vseeno dopolnil, tako da potem ne bo kdo presenečen. Češ, da, da sem rekel, da v Štrasburu nimamo dodatnih potreb Kar se tiče eh, varnostne ureditve v Štrasburu, to, sedaj, to je bilo začasno, sedaj pa bomo pripravili stalne strukture v Štrasburu za varnostno ureditev pri vstopu. Gospod Depre, vstopili ste po tem, ko sem jaz govoril in eh, lahko vam zagotovim, da sem eh, povedal samo stvari, s katerimi bi bili vi v celoti zadovoljni. To vam lahko povem. Izpostavil bi eh, dve stvari, dva dogodka. Prvič, pred dvema letoma in pol smo razmišljali o tem, kaj bomo storili z pohištvom. Najprej smo vsi rekli, da tega več ne potrebujemo. Nismo takrat rekli, da se um, stopnja popravil eksponentno uh, narašča, zaradi tega, ker niso vsi skrbni za svojimi pohištvom. Torej, starejši kot je pohištvo, več je popravil. In sedaj ste vsi zadovoljni s tem, ko smo rekli, da bomo to zamenjali. In eh, drugi, druga tema, zgradba Martens. Takrat sem se jaz res zauzemal, da bi imeli to temo nov način dela. No, vsi so imeli tukaj veliko, veliko pomislekov. Sedaj imamo tukaj nekakšno eh, lahko verzijo tega, kar sem želel. In sedaj je krasno, naši eh, sodelavci tam so zelo zadovoljni s tem, kako, je, eh, kako ta zgradba deluje. Ampak pred leti ste vsi trdili, kako, bomo, kako bodo naši sodelavci tam trpeli zaradi tega, ker morajo delati v takšni ureditvi. Sedaj pa v bistvu stojijo v vrstah, da bi lahko šli v, šli v to zgradbo takrat bi lahko realizirali še veliko več, bili bi lahko veliko bolj ambiciozni, pa si niste upali. Uh, gospa Zabal je tukaj omenjala reze, proračunske reze in takrat, in jaz sem v predsedstvu že dalj časa, že več let, tako da vem, kako stvari potekajo. Pred leti so mi povedali, da je nek zelo ambiciozen zeleni podpredsednik predlagal parlamentu to, da lahko ugradimo določene eh, rešitve, ki so zelo ekološke, zelo zelene, ampak ki niso preverjene na trgu. In povedali so mi, da, so se, da se je gradnja začela, še preden so bili dokončani vsi načrti. Ampak vprašanje je, kaj torej sedaj želite? Mi ne moremo pripraviti v celoti dodelanih in razdelanih predračunov za osem različnih scenarijev. Naprimer. V tem primeru bi imeli namreč naprimer, šest usporednih postopkov, to pa ne gre. Parlament se je sedaj odločil, da, se, da boste možnosti zmanjšali na dve opcije, potem pa bomo videli. Gospod Gajer in gospod Taren sta podala nekaj dvomov in pomislekov. Naj vam povem naslednje. Seveda ne bi bilo smiselno, da vse to damo v javnost in zato so dokumenti na voljo tudi samo v, eh, branje, eh, v sobi za branje dokumentov. Upam, da bo vsaka poslanska skupina, vsaka politična skupina imenovala enega eh, politika, enega poslanca, ki bo šel pogledati te dokumente. In zakaj bi bila prenova dražja od tega, da porušimo zgradbo? Zgradba ima velik primankljaj na področju varnosti in to bi bilo zelo, zelo drago, da razrešimo te eh, pomankljivosti. Strokovnjak ne more zagotoviti, da bi bila ta zgradba tako varna, kot to strokovnjak priporoča, tudi če bi izvedli zelo drago prenovo. Torej, to pravi naš strokovnjak in to je na voljo v dokumentih, ki si jih lahko ogledate. Ampak mi smo v parlamentu, Stvar mora ostati zaupna, vse vas vabim, da si ogledate ta dokument, ki je na voljo v sobi z dokumenti. Za konec naj povem še nekaj, namreč omenjali ste to civilno inicijativo. Tudi jaz sem si prebral ta člen, članek. In eh, članek je zastavljen zelo, zelo napačno. Namreč eh, razmišljajo tam o parku, o. Eh, tej hiši na Rovirc in tam se namenoma meša načrte za to zgradbo, za park, z našimi načrti za PHS. To je načrtno napačno informiranje. Tako pa še nekaj, kolegica je omenjala te steklene sejne sobe. Jaz sem se dolgo zauzemal za to in sedaj je končno postalo jasno, da imamo 15 takšnih sob, ki se ne uporabljajo, oziroma da sedaj obstaja 15 prostorov, ki se ne uporabljajo in ki jih bomo preoblikovali v takšne steklene konferenčne dvorane. Predsedujoči politične skupine, poslanci, če vsi skrivajo svoje prostore, tudi tiste, ki jih ne uporabljajo, potem ne bomo prišli do ničesar, do dobri, ne bomo prišli do dobrih rezultatov. Moderna politika zgradb je to, da učinkovito upravljamo z, z prostore, ki obstajajo in da jih lahko različni ljudje fleksibilno uporabljajo. Hvala. Hvala lepa, gospod Sasoli. Zelo na kratko, prosim. Hvala lepa. No, predvsem bi se vam rad zahvalil za vse pripombe. Kar zadeva mene, kolega Vilanda in tudi generalnega sekretarja, lahko povem, da kadarkoli obstaja potreba po dialogu med eh, nami, smo seveda na tak dialog pripravljeni. Je pa seveda vse odvisno od vas, od odbora. Ampak kar se nas tiče, res ni bilo nobenega problema nikoli s tem v zvezi. Glede same tematike. Logično je, da če bomo danes postavili neko zgradbo, te zgradbe ne bomo postavili na enak način kot pred 20, 30 ali 40 leti. Martens je zgled za to. Problem pri Martensu ni zgolj ta, kako je bil postavljen. Pomembno je vedeti, kaj se skriva v ozadju. To so zanimive zadeve kako je bil zgrajen Martens. Naprimer, kako je postavljen sistem za hlajenje in ogrevanje, kako je postavljen tudi celoten sistem vodnih napeljav. Resnično gre za inovativen pristop, ki je energetsko bolj učinkovit. Danes bomo zagotovo gradili drugače kot pred 20-30 leti. Zgradba PHS, številni ste omenjali to problematiko. Zgradba PHS ima seveda številne težave, naj jih par naštejem. Nam najprej električne, potem vodovodne napeljave, potem je tu zastarelost nekaterih struktur. Porazdelitev prostorov. Namreč ti prostori niso dovolj funkcionalni, ne zagotavljajo vsega tega, kar smo preomenjali, naprimer nimamo dvoran za trialoge in podobno. Potem, prostorska razporeditev ni takšna, da bi ustrezala našim potrebam. Pojavil se je tudi problem legionele, samo toliko, da izpostavim problem, ki se nanaša na celotno vodovodno napeljavo. Potem so tu še težave glede strehe pri plenarni dvorani. Imeli smo tudi težave z zamakanjem, ker tesnila niso bila dobro postavljena. Potem so tu težave z dvoranami. Namreč nimamo majhnih dvoran. Vsakič, ko nekdo rezervira dvorano, rezervira ogromno dvorano za 20 ali 30 oseb. Imamo tudi težave z opremo v dvoranah, ko gre za tolmačenje, naprimer. Potem imamo težave pri skupnih prostorih. Zgradba PHS skratka predstavlja ogromno težav. Štiri hipoteze smo pripravili. Ena je, da ne storimo nič, druga, da zgradbo prestrukturiramo, tretja, da jo na novo preoblikujemo. In četrta. Andare a una ri, parciale ristrutturazione. Da se zgradbo delno prestrukturira. Takšno odločitev smo sprejeli, da bomo zgrabili bika za roge. Zmanjšajmo število možnosti, in te možnosti bolje analiziramo. To sicer ne pomeni, da smo izbrali eno od teh možnosti. Sam menim, da ni nujno storiti vse za to, da se zgradba prestrukturira. Mnogi so takšnega mnenja. Če ni z nobenega drugega razloga, zato ker bo to vrglo slabo luč na nas. Problem je tudi ta, kako bomo mi komunicirali o tej celotni problematiki z javnostjo. Gre za občutljivo temo. Če želimo sprejeti modro odločitev, pa seveda potrebujemo določene analize in ocene. Zato smo sprejeli odločitev, da bomo zmanjšali število možnosti na dve in da bomo ti dve možnosti bolj poglobljeno obravnavali. Sveda v tem mandatu odločitve s tem v zvezi ne bomo sprejeli. Ta odločitev bo sprejeta kasneje, ko bo seveda opravljena preomenjena analiza. Objektivno gledano se lahko vsi odločimo za katerokoli možnost. Ampak vseeno bi morali upoštevati pri tem tehnična, objektivna merila, profesionalno primerna merila, ki so skladna s posegi, ki jih bomo morali opraviti. Tako da smo z vso mero odgovornosti sprejeli odločitev, da se bomo podali v to smer, da se bomo lotili javne razprave s tem v zvezi, ta pa bo potekala na podlagi objektivnih meril. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod eh, Sasoli. Gospod generalni sekretar, res zelo, zelo, zelo na kratko, ker zamujamo. Čaka nas eh, še kakšna zanimiva razprava. Najlepša hvala, gospod predsednik. Omejil se bom na to, da bi odgovarjal na vprašanja in ne bom komentiral, namreč kolega sta že pokomentirala. Najprej vprašanje gospe Holmajer. Stroški zgradbe Belmont so 1,44 milijona evrov letno, to je enak znesek, kot ga plačujemo za dosedanjo zgradbo. Torej, za isti znesek bomo dobili nadomestno zgradbo. Gospod Depre je omenjal to, da je zgradba Martens boljša kot pa prostori eh, za um, poslance. Ja, tukaj je videti ta napredek 30-40 let v arhitekturi. Poleg tega se je izboljšala tehnika, izboljšal pa se je tudi. Eh, izboljšala se je možnost komunikacije. Namreč eh, zgradba Martens je razmišljala o tem, kako združevati ljudi, kako omogočiti komunikacijo med njimi, in to v parlamentu ni dovolj dobro rešeno, razen seveda v zgradbi Martens. Prav zato moramo prilagoditi eh, druge, predvsem poslanske prostore. Gospod Depre je potem vprašal tudi, kako je s temi zgradbami izkusite Evropo. Preko naslednjih desetih let bomo ustvarili takšne zgradbe v državah članicah. Ampak to bo vse integrirano. To bodo eh, uradi, naprimer v Sloveniji, v Ljubljani, že imamo manjšo zgradbo, kjer je pisarna Evropske unije in potem tudi ta Eh, program Doživite Evropsko unijo. To se seveda prilagodi posamezni državi članici. Gospa Guardia Zabal je vprašala, kakšni so stroški. Ja, eh, to je definitivno namen tega razpisa za arhitekte, arhitekte, da bomo imeli zanesljivo oceno stroškov. Pri teh dveh možnostih zahtevamo od arhitektov natančno oceno stroškov, tako da bomo vedeli, kaj bomo dobili za ta denar. Na tak način se bo predsedstvo lahko potem res informirano odločilo in na podlagi tega lahko potem pripravimo tudi dobro razpravo v odboru za proračun. Gospod Tarant je potem govoril o zgradbi PHS. Kot veste, mi tega nismo zgradili, mi smo naknadno kupili potem to zgradbo. kakorkoli že, gospod Gajer je potem povedal tudi, da potrebujemo novo pohištvo in to ne mudoma. Mislim, da lahko z manjšim zneskom res dosežemo dober napredek in dobre rezultate. Euh, Hvala lepa, gospod generalni sekretar. Še gospod Deprej za par sekund. Se upravičujem, gospod predsednik, ampak zastavil sem jasno vprašanje. Ali je predsedstvo sprejelo odločitev, da se bo parlamentari postavil v vseh državah članicah Unije ali ne? Če ja, ali bo obstajala kakšna povezava med temi parlamentarijumi in pisarnami parlamenta? Um, bom odgovoril v francoščini. ne želim obtožiti eh, tolmačev. Naj odgovorim na vaše vprašanje. Predsedstvo je sprejelo odločitev, da bomo to evropsko izkušnjo postavili v vseh državah. Gre za nekaj drugega kot eh, parlamentarium, ampak v trenutku, ko se bodo obnavljale pogodbe, se pravi, to se ne bo zgodilo takoj, naslednje leto ali čez dve leti, postopoma v obdobju desetih let ali več bi to izpeljali. Druga zadeva. Ti prostori bodo vključeni v te informacijske pisarne, se pravi, da bo šlo za dodatno funkcijo teh pisarn, šlo bo za bolj množično komuniciranje. Hvala, mislim, da je bila zadeva zdaj jasno predstavljena. Hvala lepa podpredsednikom, hvala lepa generalnemu sekretarju. Gospod Tarant, zelo na kratko. Ja, 15 sekund. Sam bi sprejel vse te predloge generalnega sekretarja glede prostorske politike, če bi tudi, naprimer, bar za poslance v Strasburu spremenili v bar za kadilce. Kar zadeva ta spor med Brusljem in Strasburom, ja, lahko se zanašamo na rezultat tekme, ki bo potekala danes večer. Kdo bo zmagal torej? Bien, no, naj zmaga najboljši. V vsakem primeru pa zdaj ugotavljam, da bo finale zelo evropsko. Hvala lepa, gospe in gospodje, zamujamo, zamujamo in zato se tudi opravičujem predstavnikom Evropske komisije in Evropske službe za zonanje delovanje. Čaka nas izmenjava mnen o nepremičninski politiki teh dveh institucij. Nekoliko vam bomo skrajšali čas za govor. Pozdravljam kolega Pekeja, Fasina in Dukena ki so danes z nami, prihajajo iz Evropske službe za zunanje delovanje. Gospe in gospodje, tri minute imate vsak. Gospod Cegino. Mark Beke bo začel, če sme. Dva projekta, o katerih bi vas rad obvestil. Luksemburg, zgradba Jean Monnet 2, ta bo nadomestila prejšnjo zgradbo Jean Monnet. Gre za zgradbo, v kateri bo lahko delalo 3700 ljudi. Projekt eh, bo izpeljan v dveh fazah. Najprej bo tam v zgradbi lahko 2700 oseb, od februarja 2023 bo to na voljo. Potem druga faza bo zaključena februarja 2024, takrat se bo lahko pridružilo še tisoč dodatnih kolegov. Leta 2013 je bila sprejeta odločitev, da se postavi ta zgradba. Ta zgradba ima sicer skoraj 200 tisoč kvadratnih, eh, kvadratnih metrov, kar zadeva centre za izračunavanje. To smo postavili izven te zgradbe. Smo se pa soočali tudi z določenimi varnostnimi zahtevami, ki so precej obsežne zato bomo morali na novo razmisliti o zasnovi zgradbe in tudi o stroških. Prišlo bo do dodatnih stroškov zaradi varnostnih ukrepov. Nekoliko več kot 17 milijonov bomo za to porabili, to je 4 odstotke več, kot je bilo prvotno predvideno, zato bomo morali proračunski organ zaprositi za odobritev. Dodatnih stroškov vse skupaj pa bo še za kakšnih 20 odstotkov. Povečanje števila zaposlenih, sprememba zgradbe, odpravili bomo nadstropi minus 5 in minus 6, zato ker moramo spoštovati tudi odločitev, ki je bila sprejeta v Luksemburgu glede parkirnih mest. Izpeljati bomo morali tudi varnostne ukrepe zaradi varnostnih ukrepov smo morali spremeniti približno 35 odstotkov površin pod zemljo. Proračunskem organu bomo poslali dopis temu zvezi nekje septembro oziroma jeseni. Natančno bomo pojasnili tudi vse spremembe, do katerih je prišlo. In še ena informacija gre za urad za publikacije. Ta je trenutno v centru Luksemburga. Zgradba je zelo dotrajana, zato jo bodo lastniki porušili. Podali smo tudi prošljo na luksemburško vlado, da se najde rešitev, ki nam bo omogočila, da še nekaj let ostanemo v obstoječi zgradbi se pravi, da bi prestavili rušenje te zgradbe, potem pa bi najeli sosednjo zgradbo, ki je bolj prilagojena našim potrebam, površina je bistveno manjša, zagotavlja pa več eh, mesta za zaposlene. Gre za relativno nove zgradbe. Zgradba, ki jo trenutno najemamo, je prav tako dotrajana. Že 20 let je v uporabi. Če bi najeli sorodno zgradbo v nekje istem okraju, bi nas to stalo 60 odstotkov več. Če ostanemo v tej zgradbi do novembra 2022, bo stroškov za 35 odstotkov več, ampak po novembru 2022 pa bo strošek najema 20 odstotkov več. S tem pa bi tudi zaključil, ker imamo menj čas za govor. Se pravi, ste govorili tudi v imenu kolege ali ne? Ja, upam, da ne. Gospod Segido, izvolite. Hvala, gospod eh, predsed, predsednik, če bi mi kolega dal še daljnca, da bom lahko predstavljal prosojnice. Zelo na kratko. Štiri osi smo izpostavili v komisiji, te osi nam služijo pri nepremičninski politiki. Če je zgradba še primerna in še ni za porušiti, potem želimo seveda poskrbeti za obnovo zgradb, želimo obnoviti površine iščemo tudi nove zgradbe, če so zgradbe, kjer smo do trajanja oziroma če pogajanja o nadaljem najemu oziroma zakupu niso bila uspešna. Pomembno je vedeti, koliko pisarn imamo na voljo, namreč ta pisarniški park moramo ohraniti v enakem obsegu. Kar zadeva naslednje pomembne mejnike, zgradba L130 se bo preoblikovala, za več kot 90 tisoč kvadratnih metrov dodatnih površin bomo pridobili. Projekt bo potekal v dveh fazah, prvi od leta 2025 in potem od 2030 do 2035. Zgradbi L78 in L82 bomo še pridobili, potem je tu nov konferenčni center ali konferenčni center Boršet eh, ne bo več v uporabi. Pridobili smo nekaj novih površin, naprimer pri zgradbah BU 29, 31 in 33 tudi Braidel in Braidel 2 bomo nekoliko preoblikovali. Spomladi letos smo tudi podali predlog, da bi pridobili v obdobju 2020-2024 dodatnih 80 do 150 tisoč kvadratnih metrov površin, zato ker bomo morali nadomestiti dotrajane zgradbe oziroma tiste, pri katerih se bo pogodba o zakupu iztekla kar zadeva zgradbo L130, objavili smo arhitekturni razpis. Trenutno smo v teh prvih fazah dela, žirija izbira posamezne projekte. V prvem semestru leta 2019 naj bi bile na voljo prve odločitve s tem v zvezi, gre pa za mednarodni arhitekturni razpis. Upam, da bomo imeli na koncu na voljo nekje 200 tisoč kvadratnih metrov površin na voljo. Kar zadeva konferenčni center, ta bo nadomestil konferenčni center Albert Boršet. Ta center bomo spremenili v pisarne. Objavili smo tudi razpis, s tem v zvezi razpis poteka. Če smem še zadnji projekt besedo bom predal kolegu iz GDL za varnost, namreč gradi se paviljon v okviru Berlejmona. No. Hvala lepa. Bo vaš kolega za varnost spregovoril? Sem vodja enote za varnost v generalnem direktoratu komisije. Gre za tako imenovani Welcome Center, ki ga nameravamo postaviti gre za Berlejmonov spremni center. Šlo bo predvsem za center oziroma za glavni vhod v ta center, preko katerega bodo vstopali obiskovalci. Za razliko od trenutne situacije, kjer so naprimer naprave za varnostni pregled nameščene znotraj zgradbe, zdaj bodo nameščene v zunanji strukturi zgradbe, ki je praktično v stiku z zgradbo Berlajmon. Hvala lepa. Aha, nisem še končal, se upravičujem. Še par besed o lokaciji tega centra. Bo na esplanadi pri zgradbi Berlajmon na Boulevard de Charlemagne se pravi obiskovalci iz metroja bodo dobili lahko v kiosku pri tem Welcome Centru tudi svoje badge, preko katerih bodo lahko vstopili v Berlejmon, torej v območje za sprejem. Kar pa zadeva to esplanado med Welcome Centrom in Stevanom, kjer je tudi možnost dostopa z vozili. VIP gosti bodo lahko vstopali neposredno, imeli bomo tudi dvometrsko stekleno ograjo. Poleg mesta, kjer so trenutno nameščene zastave. Junija lani smo dobili tudi dovoljenje za gradnjo. Vse pogodbene dokumente smo tudi posredovali prejšnji teden uradu za publikacije. Sklepamo, da bo vse skupaj objavljeno v uradnem listu prihodnji teden. Predloge bomo verjetno prejeli v začetku novembra in odbor za proračun bo vse te predloge za gradnjo dobil nekje ob koncu novembra. Pričakujemo, da bomo lahko sklenili pogodbo z izbranim pogodbenikom nekje februarja, seveda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 predstavim akcijski načrt za izboljšanje nepremičninske politike. Generalni sekretar ga je sprejel skladno seveda s priporočilom računskega sodišča. Natančno smo opredelili prednostne naloge, tudi z geografsko službo smo se pogovarjali, želeli smo izboljšati nepremičninsko politiko, zlasti ko gre za zgradbe, ki so naši lasti, potem kaj je s tistimi, ki jih imamo v zakupu, kaj je s tistimi, ki jih ne uporabljamo. Želeli smo izboljšati splošno politiko, tudi ko gre za stanovansko politiko, potem je tu varnost in zdravje. Okoljske vidike smo poštevali tudi prepoznavnost. Par besed glede izboljšav pri načinu dela, Prvič se posebna direkcija ukvarja z varnostjo in infrastrukturami sočasno, v nekaterih državah to že velja. Kar nekaj sredstev smo dobili tudi strani parlamenta za podaljšanje pogodbo za kupu in najemu. Na voljo imamo tudi nove IT instrumente, sklenili smo pogodbe s tem v zvezi. Razširili smo tudi samo mrežo, na tem delamo. Želimo v Turkmenistanu, Panami, Mongoliji, Kuwaitu, bodi si na novo odpreti zgradbe ali jih nekoliko izboljšati. Potem je tu še zgodba v Združenem kraljestvu, želimo odpreti svoje prostore tudi v Londonu. Potem so tu še Salomonovi otoki, zmanjšali smo tudi prehodne pisarne na nizozemskem in v Teheranu. Kar zadeva tekoče projekte, Beljar 100 je zgradba, s katero se ukvarjamo, potem je tu projekt NEO. Verjetno ste se s tem kot proračunski organ že ukvarjali. Tudi v Washingtonu izvajamo pomembne projekte v Južnji Afriki, v Kosovu, Indiji, Iraku, Afganistanu, na Kitajskem in drugot. Hvala lepa, gospod Duken. Gospod poročevalko, gospod Holmajer, smo prosili, da se kar zdaj oglasi. No, Hvala lepa. Ja, slišali smo veliko predstavitev in zato bo težko na to hitro odgovoriti, ampak bom vseeno poskusila. Kar se tiče zgradbe Žan Mone, stroški so tukaj zelo jasno predvideni više kot to, kar smo mi sklenili izvorno. Kar se tiče novih višjih stroškov, bomo torej morali sprejeti v odboru za proračun odločitev. V primerjavi z izvornim načrtom so bili stroški namreč močno preseženi. Imam pa še eno vprašanje glede Data Center Equipment Costs. Izvorno tam piše 20 milijonov, potem 21 milijonov, se tam pa sploh ne piše več eh, noben znesek, tam je samo črtica. Kaj točno ta črtica pomeni, ali lahko poveste, ali ta center ne obstaja več, ali je že izgrajen, ali bo dražji, kaj se je zgodilo? Tukaj bi opozorila še na naslednje. Ta celotni nadzor nad stroški mora biti predložen čim bolj pregledno in tudi pravočasno. To morate predložiti meni kot poročevalki in tudi poročevalcem v senci. Na tak način bomo lahko eh, smiselno obravnavali te eh, dosjeje. Nikoli se ne bom pretoževala, da sem dokumente dobila prezgodaj mi pa ni všeč, da jih dobivam čisto v zadnjem trenutku in potem naj o tem obveščam še poročevalce v senci. To mi gre že res na živce, čisto po pravici povedano. Namreč v tem primeru res težko zastavljamo dodatna vprašanja. Včasih dobim vtis, da nas namenoma tako pozno informirajo o tem, zato ker v tem primeru poslanci nimajo veliko vprašanj, ker jih nimajo priložnosti zastaviti. Kar se tiče eh, zgradbe Žan Mone, sem že zelo zgodaj povedala, da nas prosim hitro informirajte, da ste nas informirali prepozno in da bi morali bolj zgodaj začeti razpravo tukaj. Pri L130 bi vas opozorila na to, da je komisija odločila, da bo potrditev strani nadzornih organov potekala eh, med aprilom in junijem 2019 ne vem, komisija ali se hecate, kdo si predstavljate, da bo delal med aprilom in junijem 2019 v našem parlamentu. To res ni eh, normalno, prosim. Tukaj moramo pripraviti boljšo časovnico. Zdi se mi, da to počnete namenoma. Vsi vemo, da bodo naslednje leto potekale evropske volitve in vsi vedo, da ne bo zasedan v Evropskem parlamentu med aprilom in junijem 2019. Ja, proračun bomo oblikovali vnaprej, ampak vseeno. Tukaj gre za zgradbo, ki bo stala več milijonov evrov in o tem naj bi se odločalo med aprilom in junijem 2019, pa se to ni res. Jaz res pričakujem, da bomo o tem, da bomo o tej zgradbi konkretno odločali še marca 2019. Res ni smiselno, da bi to ravno v eh, tem obdobju, ko se menjuje parlament, odločali. In zaradi tega bo potem tukaj tudi več problemov. To ni prvič, da se je kaj takega načrtovalo za to obdobje, in sedaj bom jasno povedala, da kot poročevalka nasprotujem temu, da se to obravnava v eh, obdobju med aprilom in junijem 2019. Zahtevam, da se tukaj informacije podajo prej, zato da bomo lahko o tem odločali še marca 2019. V nasprotnem primeru si verjetno uh, prizadevajo za to, da se to avtomatično odobri, ker nihče ne more o tem razpravljati. Veseli me, da smo dobili pregled, kljub temu, da je bil ta pregled sedaj zelo uh, ozek in da kolegi verjetno ne razumejo ozadja, ampak vseeno se zahvaljujem za te predstavitve. Merci. Eh. Hvala lepa. Gospa Grnja Zabal je namestnica poročevalca v Senci, ampak besede ne želi. Sam pa vidim, da imate načrte, da boste v Afganistanu, Iraku, Iranu, na Kosovu, v Vašingtonu in še marsikje kupovali zgradbe. Mislim, da potrebujemo večletni finančni načrt, ki bo pokazal dodano vrednost Evropske unije. Če bomo torej opravljali nakupe v različnih prestolnicah, ki jih omenjate v svojem dokumentu, me zanima, ali se bodo potem združevale pisarne ali pa celo konzulati posameznih držav, da ne bomo imeli 29 veleposlaništev v številnih državah, kar je kar nekoliko smešno in mislim, da evropske državljani to težko razumejo in podprejo. Tako, zdaj pa vam predajam besedo, gospodje. Prosim, da ste čim bolj kratki v svojih odgovorih. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar zadeva ta data center. Pomembno je, kje bodo nameščene vse te IT naprave. Že od leta 2015 so vse te naprave v drugi zgradbi, ko smo kupili zgradbo Jean Monnet. Celotna površina, ki jo potrebujemo za vso to upremo, pa je od nas zahtevala, da smo stvari prilagodili. Naprimer, računalnike treba hladiti. Tako da izdatki ki so bili predvideni s tem v zvezi, ne bodo opravljeni, ker smo predvideli dodatne varnostne ukrepe, tu je nastalo nekaj dodatnih stroškov. Stroški iz predstavitve so višji kot tisti, o katerih smo se dogovorili leta 2013. Bolj celovito obrazložitev pa boste dobili v dopisu oziroma dokumentu, ki ga boste prejeli. Gospa Holmajer želi še besedo. Ich bin jetzt etwas verwirrt. Ja, malce sem zmedena. Data Center Equipment Cost, tukaj zelo jasno piše, da boste to um, izbrisali, to postavko. Torej, ne bo nobenih stroškov za Data Center Equipment Cost, tako tukaj piše. Računalniki seveda morajo obstati, ampak kje pa bojo potem? Lizej. Tudi fe. Windup in Betzeldorf tam sta zdaj ta dva data centra oziroma podatkovna centra. V Luksemburgu dajo v najem ti dve zgradbi, kjer je zdaj nameščena vsa ta računalniška oprema. 20 milijonov evrov, ampak to nismo porabili zgolj za računalniško opremo, gre tudi za infrastrukturo, ampak zdaj tega več ne potrebujemo več, zato smo vrstico črtali. Gospod Segido. Gospod predsednik, pribeležili smo si to obdobje novgov, kot ga je spostavila poročevalka in velja za sprejemanje odločitev. Imamo pa konkurenčni dialog, imamo tudi indikativno časovnico, ampak ta je, kot rečeno, zgolj indikativna. Dobro smo popravili, naša poročevalka je zdaj zadovoljna. Gospod Duken, samo par besed. Vsi predstavljeni projekti se ne nanašajo nujno na nakup, še vedno lahko zgradbe tudi najemamo. V okviru zunanje politike običajno zgradbe najemamo, nas pa gotovo zanima razvoj teh projektov skupaj z državami članicami. Je pa res, da se včasih zapletijo stvari pri časovnici, pri sami izvedbi. Mi smo omejeni tudi glede velikosti. Kar zadeva Washington, lahko bi, naprimer, vzeli zgradbo, ki je ima večjo površino, tako bi lahko tudi Evropa govorila z enim glasom. Morda ne bo v isti zgradbi, ampak nekatere države članice niso vedno naklonjene temu, da bi bili v isti zgradbi. Imaš. No, lahko pa parlament izrazi svojo željo in jo naslovi na države članice, na vode vlad in držav. Na vse zadnje smo mi odbor za proračun in moramo dokazati, da nekje obstaja evropska dodana vrednost. Če pa se želijo na diplomatski ravni vsi imeti svoje predstavništvo v velikih prestolnicah, bi bilo dobro, če bi se združevali. Ja, pri teh stroških za data center, prosim za jasen pregled, točno kakšna bo najemnina, kakšni bodo stroški. Namreč v nobenem dokumentu nisem nikoli prebrala točno, kaj smo najeli, kakšna so velikosti prostorov, ki smo jih najeli. Nikoli niste zapisali, da ste spremenili načrte na tem področju. Torej, eh, smiselno bi bilo, če bi se Luksemburg lahko navadil na to, da nas informirajo o tem, kaj se tam dogaja et j'imagine qu'on le souhaite. Verjetno pa ne izbiramo za gradnjo najdražjih mest oziroma lokacij. Hvala lepa vsem trem gostom, se že veselimo naslednjega srečanja, čakamo pa tudi na to, da nam boste poslali dokumente, zlasti gospe Holmajer. Zelo močno že zamujamo, za kar se vam opravičujem, ampak razprave so bile zelo zanimive. Zdaj pa decentralizirane agencije. Izvršni direktor Frontexa je danes z nami. Frontex je zelo aktualna. Agencija vedno je tudi na dnevnem redu evropskih svetov. Gospod Fabrice Leđeri pa je izvršni direktor Frontexa oziroma Evropske menjenobalne straže. Z nami so tudi nadzorni organi, agencije na področju socialne zaposlovanja in tudi na področju pravosodja in notranjih zadev. Pozdravljam tudi druge predstavnike agencij, ki so danes z nami. Poročevalec je Jens Gajer, besedo pa predajam gospodu Ledžerju za deset minut. Zdaj bomo prijavili ta konsiderabli, vremo, da si dezolit gospod generalni direktor beseda je vaša najlepša hvala gospod predsednik najprej bi se rad zahvalil odboru za proračun za to povabilo mreži agencij Evropske unije imamo prakso, ki sledimo že nekaj časa, agencije jo cenijo in še enkrat bi rad v imenu celotnega omrežja eh, agencij povedal, da se nam zdi ta sistem res dober za sodelovanje z agencijami. Kot vidite na predstavitvi, so agencije izjemno raznolike, evropski zakonodajalec pa je želel, da različne agencije odražajo eh, operativne potrebe različnih evropskih politik, da odražajo torej specifične potrebe. Z vidika mreže agencij Evropske unije tako menimo, da je dodelitev proračunskih in pa človeških eh, virov nekaj, nekaj kar mora temeljiti na posamičnih eh, študijah, eh, analizah, misiji, pristojnosti Eh, in potreb vsake agencije, glede na različne politike, seveda. Sedaj pa bi rad izpostavil nekaj dosežkov agencij Evropske unije. V poročilu Računskega sodišča Evropske unije o zmanjšanju števila zaposlenih za 5 odstotkov je bilo potrjeno, da so vse delujoče agencije skupaj zagotovile 8,9 odstotkov eh, rezov pri številu zaposlenih, kar je več kot katerakoli druga evropska institucija. Radi bi izpostavili eh, ta dosežek. V imenu mreže bi rad povedal tudi, da smo naredili veliko napredka, kar se tiče skupne uporabe storitev med agencijami. Izračunano je bilo, da smo prihranili več kot 10 milijonov evrov v obdobju štirih let, s tem, ko smo uporabljali nekatere skupne storitve. Naj vam da primer. Vzpostavili smo portal za eh, delovna mesta, ki je dostopen tudi eh, evropskim državljanom, delovna mesta v eh, mreži Agencije Evropske unije. In to je pomemben dosežek. Sedaj pa vprašanje večletnega finančnega okvira. Ena izmed pomembnih tem so novi finančni viri. Agencije v mreži menijo, da bi morale agencije tam, kjer je to mogoče, povečati lastna sredstva prek pristojbin in drugih tovrstnih uh, postavk, kjer je to seveda mogoče. To ni vedno mogoče, ampak eh, mreža meni, da je to treba narediti tam, kjer to lahko naredimo. Pred kratkim je študija Evropskega parlamenta predlagala, eh, da eh, bolj natančno raziščemo te priložnosti za financiranje prek pristojbin. Povečati je treba tudi fleksibilnost. Kadrovski predpisi in finančni predpisi bi morali omogočati bolj fleksibilne rešitve, tako eh, da bi rešili to problematiko v agencijah. Predlagamo management na podlagi uspešnosti, tako da ni treba šteti osebja eh, zgolj kvantitativno. Še enkrat pa predlagamo, da se analizira vsaka posamična agencija posebej. na to okvirna finančna uredba. Službe komisije so nam v petek prejšnji teden poslale predlog te uredbe. Verjetno si lahko predstavljate, da je to zelo zapleten dokument, zelo kompleksen dokument, obenem pa je ključnega pomena za upravljanje s proračunom in za delovanje agencij bojim se, da bomo zato potrebovali nekaj več časa za analizo tega dokumenta, tako da bomo lahko v imenu mreže agencij oblikovali ustrezno stališče na podlagi eh, teh informacij. V vsakem primeru so naši cili naslednji pravni okvir je treba prilagoditi realnemu stanju v agencijah. Okvirna finančna uredba mora biti po našem mnenju instrument, ki eh, upošteva tudi nekatere predloge mreže agencij Evropske unije, ki niso bili ali pa jih nismo mogli spremeni, eh, sprejeti v večletni finančnem okviru. Naj vam dam nekaj uh, primerov naprimer fleksibilnost. Rad bi, bi imeli možnost, da se odzovemo na nepredvidljive eh, okoliščine, naprimer eh, povečanje eh, finančnih sredstev, povečanje števila zaposlenih, tako kot eh, pred kratkim v eh, tem grozdu eh, notranjih zadev. Na to eh, učinkovitost, zmaševanje upravnega bremena, poenostavljanje eh, finančnih eh, pravil, to je naslednja. Eh, točka. Na ta način bi zagotovili večjo učinkovitost našega eh, dela in doseganje naših ciljev. Na to novi finančni viri, kot sem že dejal, bi ti zahtevali revizijo eh, ustanovne uredbe oziroma uredbe o pristojbinah za agencije tako da bi lahko razpolagi, razpolagali eh, z vlastnimi sredstvi. To še ne pomeni, da bi jih morali uporabljati, ampak naše sporočilo je, da bi moral pravni okvir to omogočati za tiste, ki eh, se želijo odpraviti po tej poti. Dovolite mi, da izpostavim še nekaj izzivov, s katerimi se soočamo. Nekatere parlament že dobro pozna. Najprej zelo nizek koeficient eh, korekcije ki lahko eh, predstavlja eh, težave za eh, delo agencije, za kontinuiteto dela v agencijah. Če skoraj 50 odstotkov osebe prihaja iz države gostiteljice neke agencije, se moramo vprašati, če je to še vedno spremljivo za neko agencijo. Brexit je prav tako uh, velik izziv. Imamo uh, potencialno izgubo znanja, s katero se soočamo in to lahko poseže v delovanje agencije. Dialog z institucijami Evropske unije je prav tako izjemno pomemben za uh, mrežo agencij Evropske unije. Želimo si tesnega sodelovanja med mrežo in eh, evropskimi institucijami. Pozdravljamo naprimer medinstitucionalno delovno skupino številka 2. Po našem mnenju je to ključni element za uspeh kot mreža se nadejamo nadaljnega dobrega sodelovanja z institucijami Evropske unije. Tukaj bi eh, končal svojo predstavitev, gospod predsednik. Še enkrat bi se vam rad v imenu mreže agencij Evropske unije zahvalil. Še naprej eh, se veselimo dobrega sodelovanja s parlamentom. Hvala. Merci. Hvala, gospod Leđeri. Hvala, da ste bili kratki. Sedaj pa gospod Adam Farkas, izvršni eh, direktor Evropskega bančnega organa, nadzornega organa. Prosim, da uh, eh, ni se daljši kot 4 minute. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani člani in članice odbora, v veselje uh, mi je, da lahko predstavim uh, tri nadzorne organe na tem letnem srečanju z evropskimi agencijami. Od uvedbe vizumov leta 2011 smo uh, od uh, takrat naprej uh, smo skrbeli za nadzor, imamo ESMO, EOPO in EBA, ki pokrivajo različna področja, zarovalnice, banke, uh, plačilne institucije in tako naprej. Od vzpostavitve teh treh organov smo se v začetku osredotočali na uh, Eh, enotni pravilnik, sedaj pa se osredotočamo bolj na izvajanje teh pravil na dosleden eh, način. Prizadevamo eh, si za nadzorno konvergenco v Evropski uniji. Poznaj boste v odboru glasovali o mnenju odbora za proračun o zakonodajnem, zakonodajni reviziji treh institucij. In v tem predlogu je nekaj zanimivih Eh, predlogov za sinergijo med temi agencijami. V preteklosti smo si že prizadevali za sinergijo in eh, vaši predlogi za nadaljno sinergijo so zanimivi in jih pozdravljamo. Ampak v trenutnih pogojih, v trenutni proračunski situaciji je treba izpostaviti, da se tri agencije soočajo z določenimi proračunskimi izzivi. Zakaj? Zaradi strukture financiranja eh, z vidika novih nalog in pristojnosti, ki jih še naprej dobivamo. Dovolite mi, da izpostavim nekatera nova področja, na katera se danes osredotočamo. Najprej bom govoril o sektorskih področjih, posamičnih področjih, na to pa tudi o skupnih področjih, ki so pomembna za vse tri organe. Sektorsko gledano se lahko naprej lotimo EOP-e, ta poskuša narediti več za to, da bi reševala nedelovanje trga na čezmejni ravni, kar so uh, izkusili v zarovalnem eh, sektorju pred kratkim. Prizadeva si tudi za mandat za vzpostavitev sreznih uh, eh, nadzornih modelov za interne modele uh, po Evropski uniji. Prizadeva si tudi za uh, pregled paneuropskega pokojninskega programa, uh, kar je pomembna pobuda danes na to ESMA, vrednostni papiri. ESMA pričakuje eh, širše mandate v kontekstu Emirja 2.2, na to v kontekstu eh, centralnih nasprotnih strank, pa tudi v kontekstu eh, spremljanja in nadzora neevropskih centralnih nasprotnih strank, ki so sistemsko pomembne v Evropi. Izpostavil bi še nekaj pomembnih pobud v kontekstu akcijskega načrta eh, unije kapitalskih trgov. Kar se tiče EBE, pripravljamo izvajanje Bazla. To bi bil eh, na to končni gradnik eh, svežnja, ki smo ga pripravili po krizi v Evropi in globalno gledano. Soočamo se tudi z vedno več kršitvami prava eh, unije. Vedno več imamo tudi primerov medijacije na področju nadzora bank. Poleg tega se ukvarjamo z vzpostavitvijo eh, podatkovnega vozlišča eh, za področje nadzora nad bankami. Na to skupni izzivi izpostavil bi dve področji. Prvo področje je boj proti pranju denarja. Naši organi pričakujejo, da bodo imeli Eh, vedno več nalog tudi na področju boja proti pranju denarja in boja proti eh, kriminalnim dejavnostim v tem sistemu. Druga tema pa je seveda Brexit. V kontekstu Brexita vsi tri organi sodelujejo pri identifikaciji eh, finančne nestabilnosti zaradi različnih scenarijev izhoda Združenja kraljestva iz Evropske unije. Unija kapitalskih trgov in pa Eh, konvergenca nadzornih funkcij eh, so vedno pomembnejše teme v kontekstu Brexita, glede na to, da eh, je imelo Združeno kraljestvo pomembno vlogo finančnega sektorja Evropske unije. Hvala, da ste mi dali priložnost, da izpostavim ta vprašanja. Merci. Najlepša hvala. Hvala za te podatke. Sedaj pa gospod Juan Menendez Valdes, izvršni direktor Eurofounda, ki skrbi za izboljšanje pogojev za življenje in delovnih pogojev. Najlepša hvala, gospod predsednik, podpredsedniki, člani in članice odbora. V veselje in v čas mi je, da lahko spregovorim v imenu mreže agencij, ki eh, delajo na področju zaposlovanja in socialnih zadev. gre za eh, center v Solunu, eh, center v Torinu, eh, v Bilbao in gre tudi za nas, ki imamo sedež v Dublinu. Radi bi se še posebej zahvalili odboru, da ste se osredotočili na te grozde. Mislim, da je to bolje, kot pa da ločeno govorimo o proračunu ene same agencije, brez da bi govorili o širši politiki. To pa je tudi eh, bolje, kot da bi razpravljali eh, o celotni uvojnici za vse agencije eh, naenkrat. Mi se ukvarjamo s socialno Evropo, naše agencije prispevajo k razvoju znanja, k razvoju ustvarjanju delovnih mest, boljših delovnih mest, poskušamo zagotoviti zaupanje eh, evropskih državljanov. To so področja, kjer se pogovarjamo o precej eh, večjih eh, so, s, finančnih postavkah, naprimer socialni sklad, sklad za prilagoditev globalizaciji in tako naprej. Delujemo na področju evropskega stebra socialnih pravic, ki je bil sprejet v Jeteborgu in zaposlovalne agencije morajo in tudi služijo Eh, pri uh, uspešnem izvajanju tega stebra. Kot veste, je bil leta 2013 proračun zamrznjen in to je realno gledano uh, zmanjšanje proračunskih sredstev, zato ker je treba uh, kompenzirati inflacijo in tako naprej. Storitve, ki so bile v preteklosti brezplačne, naprimer uh, strani računskega sodišča in komisije, so sedaj plačljive. Uh, prizadevali smo si za 10 odstotni res, ne za 5 odstotni eh, res. Zato, ker smo agencija, ki že dobro deluje, smo pa majhne agencije, imamo eh, kadrovske načrte, eh, ki vključujejo manj kot 500 ljudi, včasih manj kot 50 ljudi. In eh, naivno bi bilo, eh, da bi menili, da učinka teh rezov ne bo v začetku smo eh, z rezi zagotovili večjo učinkovitost našega dela. Naprimer, zelo viden primer tega je dejstvo, da smo prihranili eh, en milijon sredstev, skupno uporabo eh, sredstev. Poleg tega imamo tudi akcijske načrte pri eh, več dejavnostih, kjer vsako leto sodelujemo. Ti eh, rezi pa še niso bili dovolj, na to smo eh, morali porezati naše eh, seminarje pri Eurofundu, eh, strategije za večjezičnost v vseh agencijah eh, trpijo, tudi ključne eh, naloge so utrpele določene reze v primeru eh, Eurofunda, naprimer smo morali podaljšati cikel. Na vkljub prošnjam deležnikov tudi tega parlamenta. CDFOP je uh, zmanjšal uh, eh, naprimer uložke eh, v razvoj kazalnikov za zaposlovanje in usposabljanje. EU uh, OŠA je zmanjšala uh, proračunska sredstva za eh, spletno ocenjevanje eh, tveganja in eh, tudi za kampanje za ozaveščanje. V letu 2019 imamo določene priložnosti. Predlog je namreč malce povečan za 2 odstotka, razen v primeru CDFOP-a, ampak s tem se trend zmanjševanja sredstev ne bo obrnil kar pomeni, da je treba v vsakem programskem dokumentu izbrati določene prioritete. Dobili bomo uh, novega člana družine in to je Evropski uh, delovni organ uh, prekriva, večjega prekrivanja. Uh, pristojnosti ni, ampak paziti moramo, lahko bi se zgodilo, da bi nas v umestni uh, fazi prosili za uh, porazdelitev uh, sredstev, kar pomeni, da bomo predmet dodatnih rezov. To bi lahko dramatično zmanjšalo uh, ključne dejavnosti eh, Eurofanda in tudi CDFOPA. Uh, eh, Europass, uh, življenjepis, ki ga uporablja več kot 100 milijonov uh, državljanov, naprimer v uh, EU OŠI govorimo o nadaljevanju uh, dela, ki ga ta agencija uh, izvaja, naprimer statistične serije. Uh, na to bi se morali eh, umakniti iz eh, centralnih eh, vzhodnih držav, iz Rusije in iz Izraela. Izpostavil bi še nekaj v zvezi s proračunom za leto 2019. CDFOP je uh, utrpel res za 350 tisoč, da vkljub temu, da uh, ima uh, oziroma sledi pravilom iz trenutnega večletnega finančnega okvira, verjetno veste, kakšne eh, razprave eh, tečejo v primeru CDFOP-a, v primeru Eurofonda pa eh, vse skupaj sedaj pomeni, da porabljamo en milijon več za plače zaradi nečesa, kar smo izuzeli iz našega operativnega proračuna. V razrešnici za Eurofond je parlament izpostavil pomislike v zvezi s tem, dejali ste, da pričakujete ukrepe institucij Evropske unije. to ste zapisali, sedaj pa se pogovarjate o proračunu. Ali lahko prosim končate, pravi predsednik. No, še tole. Pogledati se morate mnenja vašega odbora in na to je seveda na vas, da odločite. Eh, kakšne prioritete bomo imeli na področju socialnih zadev Evropske unije. Mi smo še naprej eh, zavezani k sodelovanju z vami in k zagotavljanju rezultatov. Najlepša hvala, gospod. Sedaj pa gospod Leđeri, ki se bo ponovno oglasil, tokrat kot izvršni direktor eh, Frontexa eh, za področje pravosodja in notranjih zadev. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. ko govorimo o grozdu pravosodja in notranjih eh, zadev, imamo v mislih vse agencije, ki jih vidite na zaslonu. Imamo tudi eh, Evropsko javno toživstvo, ki bo začelo delovati leta 2020 po tej fazi eh, ustanavljanja. Rad bi spostavil nekatere dosežke tega grozda pravosodja in notranjih zadev. Najprej bi rad izpostavil, da imamo Eh, naslove, poglavja in določbe v pogodbah Evropske unije, ki spostavljajo evropsko eh, področje svobode, eh, pravosodja in varnosti. In vse te agencije so operativni del te politike na terenu. Lahko na primer vzpostavimo žarišne točke, ki so bile vzpostavljene v Grčiji in v Italiji leta 2015, zato da bi reševali migracijsko in varnostno krizo na zonanjih mejah. Frontex, EASO, Europol, Eurojust. Tukaj sodelujejo na terenu, sodelujejo tudi eh, z organi držav članic. Imamo tudi eh, agencijo za temeljne pravice, ki eh, nudi nasvete v zvezi s temeljnimi pravicami. Skupaj pa razvijamo procese, ki se nanašajo na ustrezno upravljanje z migranti brez urejenega statusa, z, eh, za prosilce za azil. Prav tako potrebujemo ustrezno upravljanje, ustrezno upravljanje potrebujemo tudi za eh, preiskave. CEPOL tesno sodeluje z ostalimi eh, agencijami Evropske unije na področju pravosodja in notranjih zadev, skrbi za portfelj usposabljanja na področju policije in pravosodnega sodelovanja. Europol in pa Evropski center za droge in uh, odvisnost od drog eh, tesno sodelujete, zato da zagotavljate strateške analize eh, trgov z drogami in eh, sodelujete tudi pri ocenjevanju tveganj. Rad bi izpostavil še strokovno skupino na visoki ravni za informacijske sisteme in interoperabilnost. Ta strokovna skupina na visoki ravni je bila vzpostavljena junija 2016, vzpostavila jo je komisija deluje pa zaradi prispevkov EASA, EULISA, Europola, Frontexa, Eurojusta in uh, FRA. Namen je bil ta, da pripravimo zakonodajni svežen, ki je na to prispel v parlament z vidika interoperabilnosti podatkov oziroma podatkovnih baz eh, na pravosodju, eh, na področju, se upravičujem, pravosodja in notranjih zadev. Na to vprašanje proračuna skoraj ena četrtina eh, proračuna v razdelku 3 eh, je posvečenega eh, agencijam na področju pravosodja in notranjih zadev. To pomeni približno 900 mm, milijonov evrov. Kljub rasti so agencije izvedle reštevila zaposlenih za 5 odstotkov, sedaj imajo skupaj skoraj 2000 zaposlenih. Ta res ni bil izveden enako povsod, rad bi povedal, da si vsaka agencija zasluži, da jo obravnavamo posamično še enkrat. Ne zgolj uh, tiste agencije, katerih mandat je bil uh, razširjen, ampak tudi tiste agencije, ki bi naj povečale produktivnost, uh, tudi z vidika uh, ne zgolj kvantitete, ampak tudi kakovosti. Dovolite mi, da se sedaj uh, ozrem eh, proti letu 2019 in onkraj eh, tega leta. Grost se bo leta 2019 eh, osredotočal na interoperabilnost sistemov. Rad bi izpostavil uh, sistem ETIAS za uh, potovanje in avtorizacijo. Uh, za informacije in avtorizacijo uh, potovanja. Uh, EASO, Frontex, Europol in Eurojust bodo sodelovali, potrebovali bomo tudi uh, podatke CEPOLA. Uh, Eh, ki bo skrbel za usposabljanje naših eh, agentov, organov eh, pregona v državah članicah, ki bodo uporabljali ETS. Kar se tiče EGE, je treba izpostaviti učinek digitalizacije na zaposlene. Ukvarjajo se z desegregacijo statistike, in poskuša ugotoviti, kakšen je učinek eh, kibernetskega nasilja, spolnega izkoriščanja uh, za ženske in za moške, ker so podatki tukaj različni. Na to še uh, eh, stopno-vstopni sistem, ki bo posodobil uh, zunanje meje, EULISA, Frontex in Europol bodo morali tukaj sodelovati na to. Uh, Center Evropske unije za boj proti kibernetskemu zločinu, to je treba prav tako izpostaviti in vedno pogosteje bodo agencije, naprimer Eulisa in uh, Europol, sodelovali pri boju proti kibernetskim zločinom. Na koncu še vzpostavitev Evropskega javnega toživstva, ki bo sodelovalo z Eurojustom eh, in Europolom. S tem bomo pozitivno okrepili operativno delovanje vseh agencij v tem grozdu. Na to še sodelovanje s sosednjimi državami, Eh, tukaj se zadeve prav tako razvijajo, ampak tukaj bom tudi končal. Gospod predsednik, hvala za pozornost, hvala za pozornost vsem članom in članicam odbora. Upam, da bomo lahko odgovorili na vaše vprašanje, če imate vprašanje. Hvala. Najlepša hvala, hvala za ta pojasnila, gospod direktor. Sedaj pa vam bomo zastavili vprašanje. Imamo približno 20 uh, eh, minut. Mislim, da bomo lahko Eh, preložili glasovanje iz 11.15 na 11.30. Najprej naš eh, stalni poročevalec Jens Gajer. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi generalnim direktorjem posameznih agencij eh, za ta kratki upogled v delo agencij. Mislim, da je to delo zelo široko, širše, kot je to mogoče sedaj predstaviti. Zahvaljujem se vam, da ste se nam pridružili v našem odboru in da ste nam zagotovili ta pregled, kar se tiče vsebinskih in tudi upravnih ter finančnih izzivov, s katerimi se srečujete. Meni se to zdi izjemno pomembno. Sam sem poročevalec za agencije, ampak v našem odboru To včasih pomeni, da kolegi in kolegice mislijo, da obstaja specialist za to in bo to sam prevzel, no razen poročevalcev v eh, senci, ki mi res gledajo pod prste. Mislim, da je to danes res dobra priložnost, da vse upozorimo na to, kakšne odvisnosti in povezave obstajajo med posameznimi političnimi vprašanji, o katerih se pogovarjamo in o potem agencijah. Z agencijami smo v dobrem stiku, pred kratkim sem imel priložnost tudi obiskati nekaj izmed teh agencij, sam to vedno z veseljem storim na svojih potovanjih. Z veseljem sodelujem tudi pri sestankih mreže. Mislim, da je pomembno, da ohranimo ta dialog. Danes bi rad opozoril na dve eh, stvari in upam tudi na podporo odbora za proračun. V zadnjem finančnem okviru je bila situacija takšna, da smo določene države članice lahko prepričali v to, da so potrdile ta finančni okvir le potem, ko smo eh, znižali sredstva za zaposlene v agencijah za 5 odstotkov. To je bil ukrep, ki je potem eh, osrečil določene države članice, ki so lahko v svojih prestolnicah potem se hvalile, kako so eh, obglavile birokratski aparat v Bruslju. Ampak, če sedaj prisluhnem generalnim direktorjem, vidim, da je to precej eh, problematično. Sekretarjat sveta nam eh, pravi, da včasih ne morejo niti um, zagotoviti dveh ekip tolmačenja in zaradi tega sploh ni možno omogočiti sestanek. Torej, Teh pet odstotkov varčevanja smo mogli doseči tako na ravni vsake agencije posebej, ampak to ni bilo dovolj. Zaradi tega, ker smo vzpostavili nove agencije in nove naloge, smo uh, morali premestiti določene ljudi in določene agencije, ki so že zmanjšale zaposlene za pet odstotkov, so morali potem še dodatno zmanjšati, ker so se ustvarila nova delovna mesta, tako da so nekatere agencije izgubile kar 9 odstotkov zaposlenih. In v določenih agencijah je to precej boleče in 5 odstotno zmanjšanje sicer morda ni veliko v številu zaposlenih, je pa veliko v količini znanja, ki ga izgubimo. Nekaj, kar sem si jaz zadal pri letnem proračunskem postopku, pa tudi pri večletnem finančnem okviru, je, da bi preprečili ta nesmisel, ki ne doseže nič dolgoročno, samo ustvarja probleme. In druga točka, ki bi jo rad omenil, so prihodki agencij. V tem odboru se večkrat bojujem za to, da bi te prihodke povišali. Tukaj imamo nekakšno vodilo, ki naj bi zniževalo te sredstva. Po eni strani imamo na eni strani parlamenta tiste, ki eh, imajo pomisleke, čež da bi agencija postala, ne bi bila več neodvisna, ker bi prejela, prejemala prihodke strani deležnikov in pristojbino teh deležnikov. Torej, ali bi agencija lahko ostala neodvisna, če prejema takšne prihodke. Potem pa imamo drugo stran parlamenta, ki sploh ne podpira tega, da bi, podpir, da bi pobirali pristojbine strani deležnikov. Zaenkrat mi uspeva kolikor toliko posredovati med tema dvema strugama in relativno vsaj povišati prihodke agencij. Razmišljali smo o tem, kakšne so omejitve tukaj in ugotovili smo, da je ta študija, ki je bila pripravljena, vključevala veliko intervjujev tudi z agencijami, iz katerih je izhajalo, da smo prišli skoraj do konca tega, kar lahko dosežemo. Zaenkrat je na voljo morda še tri odstotke za izboljšanje situacije, ampak to ni dovolj. Res bi rad eh, poskušal izboljšati situacijo in količino prihodkov, ki jih dobivajo agencije. Zahvaljujem se vsem, ki so me tukaj podprli, namreč mislim, da bi bilo smiselno tukaj jasno povedati, da višina prihodkov ni povezana z upravnim bremenom, ki ga agencija ima. Torej, ni dovolj, da pokrivamo stroške agencije, ki jih pač ta ima za svojim delovanjem. Ne, razmisliti moramo o tem. Um, kako je, situ, kakšna je situacija te um, agencije. Takšen pristop imajo naprimer v Avstraliji in mislim, da je veliko boljši in na tak način bi lahko morda pomirili pomisleke določenih eh, skupin v parlamentu. Moje mnenje je, da bi bilo dobro stopiti v dialog in eh, prav zato sprašujem generalne direktorje oziroma izvršne direktorje, kakšno je vaše mnenje glede tega novega predloga. Mreža evropskih inštituti, inštitucij se širi in zaradi tega se višajo tudi izzivi, s katerimi se srečujemo. Nekdo je omenjal tudi urad Evropskega javnega toživca in kolegice in kolegi, kljub temu, da EPPO še ni bil vzpostavljen, kljub temu, da bo začel delati šele čez nekaj let, se že sedaj odvajajo finančne sredstva drugih agencij, zato da bi okrepili finančne, ki bodo na voljo za EPPO. In tako pač je, če si odejo povečamo čez glavo, potem nas zebe v noge, drugače, če nas ne zebe v noge, nas bo pa zeblo v glavo. In sedaj je dejstvo takšno, da se od, odstranjujejo sredstva em, Frontexu, zato da se jih daje drugam. Agencije, ki se bojujejo za našo varnost, za zaščito, za varstvo meja, v bistvu krepijo eh, Europol. mi želimo krepiti notranjo varnost in eh, prav zato ni dovolj, da jemljemo iz enega žepa in ga dajemo v drugega. To res nima smisla. Komisija postopa na tak način, jaz pa se s tem ne strinjam in zato upam, da bi lahko v našem odboru tukaj storili nekaj, da se takšno postopanje spremeni. Druga stvar pa je seveda eh, ustanovitev Evropskega organa za delo. Uh, Mislim, da bi moral naš odbor jasno povedati, ali želimo ta organ ali ne. Ali želimo, da ta organ dobro opravlja svoje naloge, v tem primeru namreč potrebujejo dovolj kadrov in finančnih sredstev. Ta finančna sredstva in te kadre ne smemo odjemati drugim agencijam, tistim, ki pač trenutno niso v ospredju za katere javnost trenutno ne meni, da jih nujno potrebujemo sedaj. Namreč potrebovali jih bomo kdaj drugič. Eden izmed kolegov je to zelo eh, vljudno povedal, čež da je to ena izmed nenujnih prioritet in da pač agencija potem tega dela ne more več opravljati zaradi omejenih sredstev. Po mojem mnenju bi morali nadaljevati z medinstitucionalnim dialogom, seveda, ko je to potrebno, če pa to ni potrebno, pa ne smemo nadaljevati s takšnimi uh, pogovori. Prosim agencije, da preverjajo, kdo je prisoten na teh sestankih. Sam ne nasprotujem temu, da bi bile agencije prisotne v. Uh, delovni skupini, ampak mislim, da drugi dve inštituciji tega nikoli ne bi odobrili iz različnih razlogov. Tako kot poznam mnenja eh, agencij, mislim, da njihovo stališče, da so prisotni v celoti ali pa sploh ne, ampak to se mi ne zdi najbolj smiselno. Poskusite razmisliti še enkrat, ali lahko to eh, mnenje spremenite če bodo eh, predstavniki mreže še naprej predstavljali svoje mnenje na teh eh, sestankih skupine, bi bilo to odlično. Ne želim eh, opustiti te možnosti. Hvala, gospod stalni poročevalec. Zdaj besedo dobijo tisti, ki so zaprosili za besedo. Vem, da bodo kratki nedrnati. Gospod Olbricht. Hvala lepa, gospod predsednik. Dve pripombi in eno vprašanje. Najprej Jens Zdaj so stvari jasne, ker si se jih navadil, ampak za nas je pa nekoliko presenetljivo, da predstavniki agencij sprašujejo, ali je to še vedno evropsko ali ne. Druga zadeva, ko govorijo o svojih agencijah, govorijo o agencijah in evropskih institucijah. Za vse ljudi v Evropi, za državljane so agencije evropske institucije, niso nekaj posebnega. Tako da tu ne gre za vprašanje terminologije, gre za vprašanje, kako ravnamo z agencijami, kako agencije obravnavamo kot instrument za sprejemanje politik, kot nekaj neodvisnega ali kot kaj tretjega. Če vzamemo za primer eno agencijo, Frontex, delamo na večletnem finančnem okviru, delamo na novih prednostnih nalogah, nove na, prednostne naloge zajemajo varovanje meja, azilni sistemi in tako naprej in tako dalje ko razpravljamo o proračunu, bi se zato morali zavedati, ne da se spuščamo v podrobnosti kot v posameznih ostalih odborih. Kaj se skriva zadaj, to moramo vedeti v našem odboru. Če se borimo za varovanje meja in tako naprej, kako bo to vplivalo na sprejemanje proračunskih odločitev? Ali je politika pripravljena Ali so druge države članice že sprejele odločitev v zvezi z varovanjem meja? Kakšna bo vloga Frontexa v tem kontekstu? Ali vemo, kaj se sploh dogaja, ali imamo jasno politiko? Agencije enostavno čakajo na sprejetje politik. To je osnova. Kako naj se pogovarjamo o proračunu, če ne vemo, kakšna je politika? Malce sumim, da niti agencije ne vedo, tako da res ne vem, kako se lahko pogovarjamo o proračunu. Biti moramo jasni. Spomnim se agende voditeljev. Vsaj tisoč ali sto tisoč ljudi naj bi zaposlili, da bi bili kot ZDA ali pa deset tisoč ali pa petdeset tisoč. Dobro, vse lepo in prav, ampak saj lahko nadaljujemo na tak način, bi pa morali biti zelo jasni. Če se želimo pogovarjati o proračunu, potrebujemo razčiščeno situacijo glede politik in glede agencij prav tako. Ne vem, ali je to vprašanje za Frontexa. Kaj pa glede prihodnih politik? Vsi bi se morali ukvarjati s temi vprašanji. Sicer bomo zašli v situacijo, ko bodo agencije delovale in živele v drugem svetu kot Evropska unija. To pa ni dobro. Govoriti moramo z enim glasom. Že mi smo izgubljeni, kaj pa državljani? Merci. La parole est maintenant à Monsieur Ali. Gospod Ali. Uh, Najprej hvala lepa kolegicam in kolegom z agenci za te predstavitve. Sam bi se osredotočil na ta grost, ki se nanaša na evropske nadzorne organe. Vem, da igrajo pomembno vlogo. Evropski nadzorni organ je pomemben predvsem z vidika ustrezne regulacije, stabilne regulacije trgov. Ohraniti moramo finančno stabilnost v Evropski uniji, samo potem lahko nadaljujemo s finančno integracijo in s celovitostjo trga. Grede delovanja teh treh agencij v okviru tega grozda, torej bančna agencija Evropa ESMA, več vprašanj imam za vas. Najbolj pomembna naloga teh agencij je, da podpirajo nacionalne nadzornike, da krepijo njihovo zmogljivost in da zagotovijo kakovosten nadzor. Nas zanima učinkovitost izvajanja teh nalog, predvsem z vidika kakovostnih povratnih informacij, potem, ko gre za sprejetje ukrepov v primeru kršenja določb. Pokojninski skladi pogosto vlagajo prihranke ljudi na borzah. Zanima me, kako vi gledate na kakovost nadzora na tem področju, ali se lahko izognemo grožnjam in drugim neprijetnostim pri pokojninskih skladih. Kako ESA spremlja razvoj novih finančnih tehnologij, ali se lahko odzovete na tveganja, ki se porajajo na finančnem trgu, kakšna je splošna raven odpornost bančnega sistema proti kibernetskim grožnjam. Še zadnje vprašanje bi nas lahko malce bolj podrobno obvestili o podpori, ki jo nudite nacionalnim nadzornim organom v postopku stresnih testov v bančnem sektorju. Hvala. Yes. Hvala lepa, gospa Holmajer. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Vsekakor bi podprla to, kar je povedal gospod Gajer. predvsem kar se tiče tega statičnega pogleda komisije na agencije. Torej, če eh, ni nekakšne aktualizirane nove formalne naloge, potem novih nalog ni. Kljub temu, da v praksi vidimo, da ima agencija pogosto veliko novih nalog. Tudi svet ima tukaj katastrofalni eh, pristop do agencij. Imigracije, priseljevanje, terorizem, to niso nove naloge, ki smo jih opredelili, to se je pač zgodilo. In prav zato imamo, moramo imeti dinamičen pristop do agencij, ki temeli na tem, kakšne so dejanske potrebe. Ne moremo pa naših zahtev utemeliti na naših optimističnih željah glede tega, kakšen si želimo, da bi bil svet. Frontex naj bi do leta 2020 eh, okrepili na 10 tisoč in mislim, da to ni realistično, da se kaj takšnega verjetno ne bo zgodilo. Predsedniki vlad in, eh, predse in držav so sprejeli to dinamično rešitev, ki temeli na statični odločitvi komisije. Ne, to ni smiselno. V bistvu bi morali okrepiti Frontex, Europol in Eurojust, pa v bistvu tudi EU-liso že pred leti. Že pred leti bi morali dati več sredstev na voljo. Smiselno bi bilo, da se. Tukaj eh, pogovorimo o tem, ampak svet ne želi nadaljevati pogovora z nami. Zakaj? Zato, ker se niti med seboj ne dogovorijo o tem, kaj tu storiti v svetu. Prav zato moramo biti enotni glede tega, kaj želimo od uh, agencij, da opravljajo, katere naloge od njih zahtevamo in tega ne moremo spreminjati glede na to, kakšne so trenutne želje. Razumem, da moramo biti skrbni pri upravljanju proračuna, ne smemo pa biti nelogični in postavljati nelogičnih zahtev našim agencijam. Hvala lepa, gospod Deprej. Zelo na kratko, gospod eh, predsednik. Sam se namreč popolnoma strinjam s tem, kar so povedali predhodni govorniki. Za gospoda Ledžerja imam en komentar. Sicer kolega zelo cenim, ampak prejel sem dokument, v zvezi s tem, kako deluje agencija na področju PNZ-ja. In tu piše. Povečanje sredstev se ni uporabilo na enakopraven način med različnimi agencijami in kolega to obžaluje, če prav razumem. Kar me preseneča, kot da bi bili vi nek eh, sindikalist v imenu agencij, ki branite interese vseh agencij cilj, ki ga skušamo mi doseči, je, da agencije prejmejo sredstva, ki so skladna s političnimi, operativnimi, prednostnimi nalogami, ki jim jih dodelimo. Na področju pravosodja in notranjih zadev, Monika Holmajer je to ravno kar izpostavila, velja, da če želi Frontex zaposliti 10 tisoč dodatnih mejnih policistov, potem je tu še agencija iz Lizbone, za boj proti drogam, gre za opazovalni center, potem ta ista agencija ne potrebuje toliko sredstev kot vi. Zato moramo biti previdni. Se strinjam s vsem tem, kar so povedali kolegi. Upoštevati je treba operativne prednostne naloge agencije in na tej podlagi potem tudi porazdeliti sredstva. Je pa svet tisti, ki skupaj s komisijo opredeljuje te prednostne naloge. Potem EU-LISA sprejeli smo cel kup pravnih podlag za podatkovne zbirke, saj to bolje poznate kot jaz, Eurodac, reforma SISA in tako naprej. To bo predstavljalo predvsej dela, tudi ko bo šlo za prilagoditev IT sistemov. Ampak logično je, da se upravljajo te prilagoditve, glede na to, da so bile sprejete odločitve s tem v zvezdi in potrjene pravne podlage. Mislim, da bi se vsi morali strinjati glede tega, da enakopravno obravnavanje agencij v tem kontekstu nima smisla. Sicer razumem, v kakšni funkciji ste vi, ker vi predstavljate agencije v konkretnem sektorju, ampak s tem delom pristopa, kot se omenja, se ne morem strinjati. Nihče drug ni prosil za besedo, tako da bi sam gospoda Menendez Valdesa nekaj vprašal. Omenili ste socialno razsežnost. In ta socialna razsežnost bo, po mojem, skoraj da vzeta za talko. Tudi kolega Gajer je govoril o organu za delo. Nedavno smo o razpravi o voznikih v cestnem prometu ugotovili, kako težavne so razmere v Evropi. Potem vprašanje brezposelnosti, agencija CDFOP se s tem ukvarja včasih bi lahko podali bolj konkretne predloge v zvezi z reformami na področju boja proti brezposelnosti mladih. Bolj konkretno bi se morali tudi zauzeti za te ukrepe. Želim si, da bi bili bolj odločni, bolj predani, glede na to, da pripravljamo večletni finančni okvir, da opredeljujemo nove programe tudi na področju poklicnega usposabljanja, naprimer zlasti za mlade moram priznati, da nekatere študije niso dovolj daljnosežne, da bi ustrezale našim željam za prihodnost. Bi lahko torej zdaj, dragi gosti, odgovorili na vprašanja, ki so bila zastavljena časa, res nimate veliko, razumem, da boste malce frustrirani, ampak vse se še kdaj vidimo. Najprej besedo dobi gospod Farkas. Hvala. Hvala lepa. Bom skušal biti zelo kratek. Štiri konkretna vprašanja ste mi zastavili. V obratnem vrstnem redu se jih bom lotil. Zadnje vprašanje se je nanašalo na to, kaj zagotavlja EBA v smislu stresnih testov, kakšno podporo nudimo nacionalnim organom. Vsakih dve leti opravljamo stresne teste, kot veste, trenutno jih izvajamo. Metodologija, celotna vaja pa je odprta za vse organe. Tudi javno se posvetujemo. Vsak organ, ki želi opraviti stresni test izven vzorca, ki ga zajame EBA, nekje 50 bank v Evropi, lahko dobi celotno podporo za to, da se ta ista metoda uporabi tudi pri drugih bankah, ki jih želijo nacionalni organi preveriti skladno z istimi standardi. Imamo tudi zelo obširen nabor smernic glede stresnih testov v Evropi organe tudi spodbujamo k temu, da uporabljajo te smernice, ko in če se odločijo, da bodo izvedli stresni test. Tretje vprašanje, ki ste ga zastavili, je bilo vezano na finančno tehnologijo in na potencijalna tveganja. Vse tri ESE e so v celoti usklajene, delujejo skladno z akcijskim načrtom v Finteku. Dva cilja sta za nas pomembna. Kot prvo skušamo opredeliti priložnosti, ki se ponujajo v okviru novih tehnoloških razvojev tudi v finančnem sektorju. Gre za stvari, s katerimi bi lahko okrepili finančno integracijo v Evropi in vzpostavili pravi enotni trg na številnih področjih, tudi ko gre za plačilne in ostale storitve. Tako da preverjamo možnosti, ki jih imamo, tudi to, kako regulatori in nadzorniki lahko spodbujajo uporabo tovrstnih priložnosti. Po drugi strani pa ocenjujemo tudi tveganja, ki nastajajo zaradi finančnih inovacij. Vi ste omenili kibernetsko tveganje, naprimer. Mi usklajujemo delo med pristojnimi organi, ko gre za odziv na kibernetska tveganja. Vemo, da je to zelo kompleksno početje, ker zajema ne samo finančni bonitetni nadzor, temveč tudi skrbni pregled, pri katerem sodelujo agencije z drugimi znanji in veščinami. Spraševali ste tudi o pokojninskih skladih, o naložbenih politiki. EU pa ne nadzira posameznih pokojninskih skladov. EU pa ima nadzor nad nacionalnimi pristojnimi organi, ki so, nadzor, ki so pristojni za izvajanje nadzora nad pokojninskimi skladi. Imamo na voljo vse instrumente s katerimi zagotovimo ustrezen nadzor in izvajanje pravil na strani nacionalnih organov, ko gre za pokojninske sklade. Ulaganje v delniške trge ni prepovedano, to je pač del naložbene politike pri posameznem skladu, je pa vse skupaj seveda omejeno v obsegu, naložbe so diverzificirani, ker ne želimo, da bi pokojninski skladi bili ogroženi. Še vaše zadnje oziroma prvo vprašanje kaj ESA lahko nudi v smislu podpore. Imamo cel niz instrumentov, mehkejših, bolj strogih, naprimer smernice, to so mehkejša urodja, potem je tu stanovski pregled med organi, preverjamo tudi, kako delujejo kadri, ocenjujemo dejavnosti organov. Če smo pa bolj strogi, se pa lotimo tudi medijacije, zlasti sprožamo postopke, naprimer, če se ne spoštujejo pravila. Pri uporabi vseh teh instrumentov pa skušamo zagotoviti doslednost nadzora. To je tisto, kar skušamo stalno krepiti znotraj Evropske unije. Obstajajo sicer razlike med posameznimi sektorji, ampak kot veste, imamo v bančnem sektorju enotni nadzorni organ. ESMA prav tako dobi nekaj pristojnosti na področju nadzora. EU pa se predvsem osredotoča na zagotavljanje skladnosti med posameznimi nacionalnimi zavarovalnimi organi. Merci. Hvala lepa. Gospod Juan Menendez Valdes je naslednji. Najlepša hvala. Hvala lepa za vsa ta vprašanja in pripombe. Kakšna je razlika med institucijami in agencijami oziroma kaj imajo skupnega? Dobro, mi nismo institucije, formalno gledano smo organi, ampak ko govorimo o politiki, je treba zagotoviti popolno uskladitev. Pravite, da včasih ne veste, kaj počnemo. Lahko vprašate sektorske odbore, pri nas je to odbor za zaposlovanje ta skrbi za usklajevanje z evropskimi politikami, tam lahko pridobite dragocene informacije. In ta odbor je tisti, ki potem opredeljuje prednostne naloge in odloča o tem, kaj je bolj pomembno. Razvoj veščin, zaposlovanje, razvoj socialnih politik, ki bodo okrepile sodelovanje in zaupanje tudi s tretjimi državami. Vi ste tisti, ki o tem odločate. Ne razumem v celoti pripombe gospoda Depreja če se povečajo prednostne naloge, naprimer na področju nadzora meja, je treba potem zmanjšati interese pri interni mobilnosti ali pri boju proti neprijavljenemu delu. Vse to ni povezano. Če je nekaj prednostna naloga, to ne pomeni, da je drugo negativna prednostna naloga, ampak verjetno sem napačno razumel vaše bistvo. Zlasti na tem področju. Ja, očitno sem vas napačno razumel, tako da se vam upravičujem. Glede mobilnosti, tudi organ za delo se je danes omenjal strani vaših članov. Predvsem nas zanima mobilnost znotraj podjetij v Evropi, pozitivne, negativne plati. Mi bomo delovali dopolnilno pri Eurofundu, se veliko ukvarjajo z brezposelnostjo, CDFOP se ukvarja z razvojem veščin. Vse to pa seveda prispeva k boljši podobi Evropske unije. Tudi Evropska unija kot takšna podpira te ukrepe. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa, gospod Leđeri. Merci Hvala lepa, gospod predsednik. Vprašanje, ali agencije poznajo svoj mandat. Ja, definitivno imamo na voljo uredbo o ustanovitvi za vsako agencijo, kar pa zadeva grost eh, agencij na področju PNZ-ja. Agencije spoštujejo politike na področju svobode, varnosti in pravice. Če me vprašate, kakšna je vloga Frontexa, ta, da se okrepijo zonanje meje, da bodo bolj zanesljive, tako lahko zagotovimo prost notranji pretok znotraj šengenskega območja. Tako bi na kratko nedrnato povzel vlogo naše agencije strinjam se, da ne bi smeli zauzemati statičnega pristopa, ko gre za proračun agencij. Na nekaterih področjih se moramo skladno s svojim mandatom pač pripraviti, pripraviti ukrepe, da se izognemo krizi. Če pa se kriza zgodi, potem se mora odzvati celotna Evropska unija agencije pa morajo biti potem dovolj fleksibilne, da se lahko prilagodijo, da se okrepijo, če je treba, ali pa da se pač prednostne naloge prerasporedijo, zato da se lahko lotimo nujnih primerov. Kar zadeva dodelitev sredstev, da ni prišlo do enakopravne dodelitve sredstev kaj smo imeli v mislih, ko smo to izpostavili. Obstajajo te medsebojne odvisnosti med posameznimi agencijami. Če se ukrepijo nekatere agencije, omenili ste Frontex, Europol, to posredno povzroči tudi dodatne funkcije, dodatno delo za ostale agencije znotraj družine. Zgolj za primer, ko smo začeli množično napotovati mejne policiste na žarišne točke v Italijo in Grčijo, se je seveda pojavila potreba potem, da se napotijo tudi agenti iz drugih agencij, da bodo tudi naši partnerji prisotni na mestu samem, ko bo šlo za boj proti kriminalnim dejavnostim, ko bo šlo za obravnavo prosilcev za azil in podobno. Gospod predsednik, mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja če se strinjate, seveda. Hvala, gospod predsednik. Dobro, s tem bomo zaključili. Prisrčno se vam zahvaljujemo vsem trem, hvala lepa, da ste bili tako jasni in kratki ter jedrnati. Stalni poročevalec se je odrekel svojemu času za govor ob zaključku razprave. Zdaj se bomo še videli, naloge, ki jih opravljate, so izjemno težavne. Ni vedno najbolj enostavno biti v središču zahtev, ki so pogosto protislovne. Vi morate biti agilni, fleksibilni, mi pa bomo skušali vse vaše pomisleke tudi upoštevati, ko bomo pripravljali naslednji večletni finančni okvir. Hvala lepa za vašo predanost in zauzetost. Se res opravičujem zaradi te časovnice, ki nas sili, da delamo nekoliko bolj hitro. Hvala lepa, srečno pot nazaj v sedež agenci, mi pa se bomo lotili glasovanja. S precejšnjo zamudo se lotevamo glasovanja in se kolegom tudi opravičujem. Očitno predsednik danes ni bil dovolj učinkovit, so bile pa razprave danes dopoledne zelo bogate in res bi bilo zoprno, če gostom ne bi dali besede, ker so nam stvari pojasnili in s tem tudi olajšali naše delo v odboru za proračun. Kolegice in kolegi, predlagam, da ustavite svoje glasovalne kartice, testno glasovanje, da vidimo, če stvari delujejo. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Ne, ne še, še dva morate oddati svoj glas. Konec glasovanja. 14 vas je bilo za, ne vem koliko proti, kakorkoli. Nadaljujemo, gre za poročilo gospoda Gajerja, uredba o spremembi ured po ustanovitvi evropskih nadzornih organov in ured po finančnih trgih. Predlog spremembe 37 za. Kdo je za 37? Dvignite roko, če ste za, hvala lepa. Sprejet. Predlog ena. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog dva. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog tri. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog štiri. Za. Proti vzdržani, sprejet predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 38 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 40 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 10 za. Se upravičujem, kaj? Aha, želite, da glasujemo v svežnju? Nihče temu ne nasprotuje. Dobro, potem pa glasujemo v svežnju, gospod Gajer. Do predloga, a o vseh predlogih sprememb naj bi glasovali. Ja, prav, potem pa glasujemo o vseh, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeti. Glasujemo o celotnem poročilu, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Še en glas manjka. Še vedno en manjka. Zdaj pa dobro, konec glasovanja. Sprejeto. 21 za, 2 proti. besedo predajam splošnemu poročevalcu Zigfridu Murešanu. Hvala, gospod predsednik. Dobro jutro oziroma dober dan. O dveh prerasporeditvah bomo glasovali. Gre za 31 milijonov evrov, odločitve 17 in 18 iz vrstice MFA, kjer sredstev ne potrebujemo, bi predstavili to v CFSP in DCI. Sredstva naj bi prerasporedili Kajti razen sredstev za Gruzijo nimamo dodatnih sredstev za katere koli druge države. 20 milijonov gre za CFSP in sicer 6 milijonov bo pokrilo stroške za svetovalne misije v EU-Irak. Komisijo sem tudi vprašal, zakaj to potrebuje. Odgovor je bil, da je bilo prejšnjih 14 milijonov predvidenih za oktober 2017, oktober 2018, se pravi, potrebujejo sredstva za november in december. In drugi razlog dodatni varnostni stroški za misijo. Teh 6 milijonov je torej sprejetih. Druga komponenta, 5 milijonov ki naj bi jih dodelili za novo evropsko pobudo. Gre za Jemen. Sredstva bi uporabili za preverjanje in inšpekcijski mehanizem v Džibutiju, da bi prepovedali nedovoljeno trgovino z blagom v Jemnu. Načelno vse je lepo in prav, imam pa tehnično vprašanje za komisijo. Zastavil sem vprašanje, v odgovorih pa ste rekli, da pričakovana sredstva predstavljajo 4,4 milijone evrov, kaj pa je s preostalim nič celih 56 milijonov, zakaj potrebujete teh 5 milijonov. Načeloma pa bi predlagal, da glasujemo za preostalih 9 milijonov bi porabili za boj proti širjenju in za razoroževanje, za boj proti nezakoniti trgovini z orožjem v Ameriki in arabskih državah. To je odločitev 17, predlagam, da glasujemo za, ampak šele potem, ko bo komisija podala odgovore, zakaj 5 in zakaj ne 4,45. In še odločitev številka 8, 11,5 milijonov bi predstavili z makrofinančne pomoči v DCI za migracije, za Sahel in za Čad gre za nujni skrbniški sklad za stabilnost, s čimer bomo skušali odpraviti razloge, zaradi katerih prihaja do migracij in do razseljenih oseb v Afriki. Predlagam, da glasujemo za, gospod predsednik. Hvala lepa komisijo smo vprašali, kaj je s temi petimi milijoni za Jemen, kdo bo odgovoril. Hvala, gospod predsednik. Hvala poročevalcu Murešanu, ker je podprl oba predloga, kar zadeva vprašanja, ki je zastavil. Mi smo podali predlog za prerasporeditev ampak od takrat je bila podana nova ocena potreb za misijo v Jemnu. Znižali smo predvideni znesek s 5 milijonov na 4,44 milijonov. Bi pa vseeno prosil odbor, če bi bil pripravljen sprejeti prenos sredstev, kot je zapisan. Ob koncu junija je bila napoved za proračun za skupno zvanje varnostno politiko takšna, da bomo imeli pomankanje sredstev v letošnjem letu. Seveda bomo zadevo spremljali od blizu, vsak mesec proti. Svet lahko sprejme še dodatne nove pobude tudi za misijo v Filipinijo in Centralno-Afriški republiki tako da bo teh nič celih pet milijonov, ki jih ne bomo porabili za Jemen, prišlo prav pri kateri koli od teh novih pobud oziroma misijah. Bom pa poročevalca obveščal o tem, kaj se bo zgodilo s teh pol milijona evrov, če se bomo obrnili na proračunski organ kasneje letos. Hvala. Monsieur Hurel, pour la pesque, soyons bi pa vseeno morali biti previdni pri tej politiki. Se spomnim lani, da smo dodelili veliko sredstev, potem pa smo jih morali par mesecev kasneje še povečati. Gospa Gresle. Imam vprašanje glede DIX 18. In to vprašanje bi rada zastavila. Namreč zanima me, kako je pri teh zamudah, koliko denarja uh, je še manjka zaradi teh zamud v afriški skrbniški sklad. Gospod Riel, na kratko. Yes, uh, you, for... Najlepša hvala za to vprašanje, gospa Gresle. Časovnica za plačevanje prispevkov je bila seveda dogovorjena, ko gre za te prispevke držav članic v skrbniški sklad za Afriko in uh, trenutno ni nobenih zamud glede plačil, ki bi jih morale države članice vplačati v ta sklad. 14 odstotkov vseh prispevkov v skrbniški sklad za Afriko trenutno prihaja od držav članic eh, Evropske unije, torej ko gre eh, za splošni eh, proračun tega sklada. Torej, če na kratko odgovorim, trenutno ni nobenih zamud. Gospa Gresle. Selbst, Ja, prebrati znam tudi sama te informacije, hvala. Namreč eh, informacije in odgovori, ki ste jih poslali, so zelo um, nemogoči za prebrati. To je prav malce ironično. Komisija je ehm, v bistvu potrdila informacije, ki so jih, dali, ki so jih dale države članice na voljo v svetu. To je krožno in tega ne razumem. Mene zanima, kakšne so zamude, koliko, država, koliko države članice niso še uplačale. To me zanima. Namreč jasno je, da je prišlo do zamud. Če tega sedaj ne veste, pa mi potem kasneje sporočite, ni problema, ampak mi eh, to vsekakor zahtevamo, to informacijo in pravilno je, da sedaj izvedemo pritisk na svet. Oui, Ja, tu gre za skrbniški sklad. Vemo, da v evropskem proračunu nimamo veliko sredstev, zato držav članic pričakujemo, da dodatno plačajo sredstva v ta sklad, ampak malce oklevajo. Torej države prevzemajo nas obveznosti, ne vplačajo pa v blagajno ali kako. Um, I, I'm, I'm sorry, I'm not... Se upravičujem, ampak mislim, da nisem razumel točno, eh, kako sem v svoji pisma in pisnem odgovoru zapisal, da obstajajo kakšne zamude. Če se strinjate, se bom eh, dvostransko pogovoril z gospod Gresle o tem vprašanju in na tak način zagotovil, da odgovorimo na njene pomisleke. Ja, ampak saj nas vse zanima ta situacija, ne samo gospod Gresle. Koliko države zamujajo, to nas zanima koliko zamujajo z uplačili v skrbniški sklad. Dobro, toliko o tem. Generalni poročevalec, eh, imamo dovolj informacij, lahko glasujemo. Um. Gospod predsednik, ja, ampak vseeno to vprašanje, ki ga je gospa Gresle zastavila, je ključnega pomena in če komisija sedaj ne more odgovoriti, potem mi ne moremo glasovati glasovanja pa ne moremo preložiti, namreč v tem primeru bo avtomatično sprejeto. Torej vprašanje je, ali bomo glasovali za ali proti. Če komisija ni zmožna predložiti informacij parlamentu in če, se, če kolegi menijo, da te informacije niso zadostne, potem moramo ta predlog zavrniti. Če pa so bili kolegi prepričani o tem, pa lahko o tem glasujemo tudi kasneje. Alors, kasneje, to bi pomenilo glasovanje septembra. Um, Hvala, gospod predsednik. Še enkrat lahko samo potrdim, da po mojih informacijah, po informacijah, ki jih imam, ni nobenih zamud, ko gre za prispevke držav članic. Ne vem točno, odkot imate te informacije, da je prišlo do zamud. Lahko to še enkrat preverim danes? ampak jaz se res ne zavedam, da bi obstajale kakršne koli zamude s prispevki držav članic. Gospa Gresle, vi pa imate na voljo jasne informacije. Moja angliščina sicer ni najboljša, ampak eh, bom vseeno poskušala odgovoriti komisiji komisija piše, da so se prispevki držav članic eh, zvišali in sedaj predstavljajo 14 odstotkov vseh sredstev skrbniškega sklada, je komisija vseeno pozvala države članice, da dodatno prispevajo k temu skladu večkrat in Evropski svet je to tudi potrdil 28. junija. Torej, ne boste sedaj rekli, da je Evropska unija uplačala 82 ali pa celo 86 odstotkov države članice, pa samo 14 odstotkov. Prosim tukaj za odgovor. Se opravičujem, nisem razumel tega vprašanja od začetka. 14 odstotkov vseh prispevkov prihajajo iz uh, drugih virov in ne iz proračuna. In za ta sredstva smo se dogovorili glede, uh, torej za teh 14 odstotkov smo se dogovorili glede časovnice uplačil in tukaj ni nobenih uh, zamud. Države članice torej spoštujejo svoje zaveze glede teh 14 odstotkov. Ampak komisija je povedala, da obstaja še vedno vrzel pri vplačevanju v afriški skrbniški sklad, tako za okno, ki je namenjeno Severni Afriki, kot tudi za tisto, ki je namenjeno subsaharski Afriki. O tem so razpravljali v svetu in sicer obsežno, seveda v okviru druge tranše za eh, mehanizem, ki je na voljo za, za begunce v Turčiji. Evropski svet je to tudi povzel in tam so se dogovorili, da želijo zapreti to vrzel financiranja, ki je namenjena um, skrbniškemu skladu za subsaharsko Afriko. In tja naj bi države članice dodatno uplačale 500 milijonov evrov. To je nova pobuda in države članice te zaveze še niso izpolnile. Torej, če obstaja tukaj kakršnakoli zamuda, gre samo za zamudo v okviru teh 500 milijonov evrov, s katerimi bi zaprli to vrzel, ki še obstaja. Upam, da je sedaj stvar bolj jasna. Se upravičujem, ampak še enkrat, jaz res ne razumem teh informacij. Tukaj piše, da gre za 602 milijona evrov to je bilo dogovorjeno, na voljo pa je samo 27 in teh 27 milijonov naj bi našli nekako v proračunu. Omogočili naj bi prenos za teh 27 milijonov. Če sedaj ne veste odgovora, potem lahko danes popovdne odločamo o tem, ampak sedaj na podlagi teh informacij se jaz ne moram odločati. Zdi se mi, da ste nas poskušali tukaj nekako prepričati, da delujemo v nasprotju interesov eh, naših državljanov in tako ne moremo nadaljevati. Lahko naredimo izjemo in predvidimo glasovanje danes popovdne, kajti odbor zaseda tudi popovdne. Do takrat bomo verjetno dobili vsa pojasnila. Če se strinjate, potem bi za enkrat prekinili glasovanje pri odločitvi 18 ali 17, oziroma ali sem zamišal, ne ravno obratno. O 17 bomo glasovali zdaj, elektronsko, glasujemo poemensko, glasujte prosim, gre za odločitev o prerasporeditvi številka 18. Ste vsi glasovali, ne? Okay. Okay. D'accord. Le scrutin est clos. Dobro, konec glasovanja. Sprejeto 18 za 2 proti. O 18 pa bomo glasovali danes popovdne. A quelle heure? Kdaj? Ne vem, ob koncu seje, do takrat bomo verjetno dobili vse informacije. Med peto in pol šesto uro popovdne. Ob pol šestih popovdne. Se strinjate, gospod splošni poročevalec? Prav. Gospod Ashworth, ostali oddelki druge prerasporeditve. Uh, you, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tukaj imamo uh, dve prošnje za prerasporeditev in sicer obe iz Evropskega sodišča. Najprej gre za eh, prošnjo za 111 milijonov evrov za Center za zgodnje otroštvo, ki ga vodi komisija. To naj bi poravnali z prihranki, ki smo jih eh, dobili iz proračunske vrstice o plačah, namreč eh, eden izmed. Eh, eden izmed eh, sodnikov še ni bil imenovan. Potem pa imamo še eno prošnjo za 125 milijonov evrov, ko gre za povzetke določenih eh, sodb. Sklepi sodišča niso vedno objavljeni, ampak se namesto tega pripravi povzetek v določenih primerjih in to želimo eh, pokriti z, iz eh, sredstev, ki so bila namenjena javnim razpisom. Tukaj ni nobenih problemov pri obrih prerasporeditvah, zato lahko to oboje potrdimo. Alors, aucun... Torej, če ni težav, potem lahko to sprememo. Zdaj pa nepremičninska politika, gospa Holmajer. Najlepša hvala. Najprej, kar se tiče Evropskega bančnega organa, tukaj eh, govorimo o sedežu v Parizu. Trenutno se ta organ nahaja v zgradbi v Londonu, potem pa je bil premeščen v Pariz. Eba je imela težko nalogo najti razumno zgradbo v Parizu za svoj novi sedež. Še enkrat bi prosila komisijo, da nam poda več informacij o tem. In sicer to nam ni potrebno povedati v, da na današnjem sestanku, ampak do septembra, prosim, da dobimo te informacije. Torej, kako je z podporo za preselitev? Zgradba IBA je namreč eh, v najemu do leta 2020. Še večji problem pa je IMA pri EBA smo se uh, nekako dogovorili, da imamo klauzulo za izstop leta 2020. Takrat moramo sicer plačati določene kazenske klauzule, ampak te niso tako visoke kot eh, celotna najemnina. Torej, če povzamem. Trenutna zgradba ima površino 4151 kvadratnih merov, metrov, nova zgradba pa je malce manjša. Vseeno pa so skupni stroški nove zgradbe eh, nižji kot pa stroški eh, zgradbe v Londonu. Zgradba v Londonu nas je stala 3,7 milijona evrov letno, pri novem projektu v Parizu pa imamo 3 milijone letno stroškov. Torej imeli bomo več prostora, več konferenčnih prostorov in nižjo najemnino francoska, francoska vlada pa je ponudila podporo v višini 7 milijonov evrov, s katerimi bo podprla te najemne stroške, kar bo stroške dodatno znižalo. Na tak način bomo torej znižali stroške najemnine, poleg tega pa bo francoska vlada namenila še 1,5 milijona evrov za prilagoditev in prenovo stavbe, tako da se bodo potem stroški dodatno znižali. Čestitala bi Ebi, ki je v tako kratkem času našla bolj ugodno zgradbo, kot jo je prej imela v Londonu in to, eh, ki bo, torej zgradbo, ki bo še bolj učinkovita. Jaz mislim, da lahko to brez težav potrdimo, francoska vlada tudi to podpira, tako da res nimamo nobenih pripomb. Hvala lepa za to prepričljivo, zelo prepričljivo mnenje, gospa Holmajer. Če nihče ne prosi za besedo, lahko prejdemo na glasovanje. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Še en glas manjka. En glas. Konec glasovanja. Sprejeto, 18 glasov za, en glas proti. Washington. Washington kann man auch relativ Ja, tudi tukaj eh, imam kratek komentar, namreč eh, že sedaj se nahaja ta eh, organ v enajst nadstropni zgradbi, ki jo sedaj najemamo, to zgradbo pa bi želeli kupiti. Površina je dvanajst tisoč osemsto sedeminosemdeset kvadratnih metrov, ESZD ima velik del manjši del pa potem eh, prevzamejo tudi Evropski parlament, EASA, Evropska komisija in drugi. Ti v bistvu najemajo te e, prostore, potem pa določene prostore najemajo še različna veleposlaništva in tako naprej. Na voljo so tudi parkirišča. Nakupna cena je 7,78 oziroma to je uh, število kvadratnih metrov. Nakupna cena pa bo eh, nekaj čez 2,8 milijona. 2,2 milijona so še dodatni stroški, ko gre za eh, zavarovanje, določene pristojbine in tako naprej. Prenova za dodatno varnost nas bo stala 2 milijona evrov, prenova in eh, pohištvo pa nas bo stalo 1,4 milijona evrov. Stroški prenove za naslednjih 12, 20 let je 12,2 milijona evrov. Prihodki zaradi oddaje pa bodo 17,5 milijona evrov. Drugih prihodkov imamo potem še 55 milijonov evrov. Letni stroški glede na prihodke pa so 3 milijoni 340 eh, tisoč evrov evrov. Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo na kvadratni meter uh, plačali 266 evrov cela 22. To je pozitivno, mislim, da lahko to podpremo in zato prosim vse za podporo, glede na to, da gre za razumni predlog. Hvala za to priporočilo, gospod Depreh. Sobrečujem, imam eno vprašanje ker eh, tolmač eh, ni dobro sledil številki. Če govorite o kvadraturi, glede na to, da ste govorili o kvadraturi, me sedaj zanima, kakšna je celotna cena prevzema. Also Gesamtkaufpreis, wie skupna nakupna cena, sem še enkrat pogledala, je 100 2, samo trenutek, 102,96 milijonov evrov, potem pa imamo še 13 milijonov obresti približno na to uh, nakupno ceno. No, govorili smo o tam nekje 180 eh, milijonih, če se prav spomnim, a ne? Total, Celotni strošek, to me zanima. 98 plus 13 je kot 102. Je en parti, ki je pejé par en lokas. 57 ou quelque chose. Sorry, da je en, en drug fehler med re. Se upravičujem, ampak eh, zatipkali smo vse. Torej, skupna cena je 112 in ne 102, torej napaka je bila 112 milijonov evrov je skupna cena evrov ali dolarjev? Ja, evrov, ja. Evrov. Torej ne ameriških dolarjev, ampak evrov. Euh, no, sam imam v glavi, da je to uh, v obdobju 20 let draže. 180 milijonov. Torej, 89 milijonov imamo, imamo potem pa še 13 milijonov teh eh, obresti, ki so 1,34%. To smo preračunali in eh, prej sem žal povedala napačno številko, ena enka mi je zmanjkala, tako da je končna skupna cena 112. Gospod Duken, glede na to, da ste še vedno z nami, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nakupna cena je v dolarjih. gre tako za 104 milijone dolarjev. Seveda pa smo za naš proračun vse prenesli v evre. Glede na trenutni menjalni tečaj. In na to, če uh, si izposodimo uh, malce več, bodo eh, stroški eh, zaradi obresti malce višji, če si bomo sposodili malce manj, bodo eh, obresti malce niže in ta situacija, ki vam je bila predstavljena, odraža simulacijo glede na te zadnje podatke o obrestih in to je razlika med nakupno ceno, samim projektom, napovedjo in pa najemom. Pojave bezit sich auf. To, kar sem jaz prebrala, se, so številke, ki se nanašajo na evre in eh, menjalni tečaj nič cela 857. Torej, jaz sem povedala številke v evrih, kolega pa v dolarjih. Bom, konkluzijo. Prav, sklep. To je projekt. Uh ki je ustrezen, ni treba, da se o tem ponovno pogovarjamo. Gospa Holmajer, vi imate pozitivno mnenje, še kakšen komentar, vprašanje, ne, potem pa elektronsko glasovanje, poimensko. Skrtaj klu. Konec glasovanja. 17 za, 2 proti. Gospa Holmajer, beseda je še vedno vaša v zvezi z nepremičninsko politiko. Es gibt eine Gebäude. Ja, potem imamo še uh, službo za zunanje delovanje in sicer zgradba Beljar 100. Služba za zunanje delovanje želi podaljšati najemno pogodbo iz 3 let na 6 let. Poročevalci v senci niso bili navdušeni nad tem. Namreč eh, mi smo šele v četrtek popovdne to dobili v Štrasburu, zato nihče še ni mogel pregledati te, teh informacij. Načeloma mi temu ne nasprotujemo, ampak eh, priporočam, da to razumemo samo kot informacijo in se odločamo o tem septembra, ker še nismo imeli časa to pregledati. Zanima pa me, zakaj tega niso že od začetku najeli za šest let, zakaj ste najeli za tri leta in potem podaljšali. Torej, zanima me, zakaj eh, tega niste od začetka najeli za šest let, da ne bi bilo potrebno sedaj podrševati. To, če lahko odgovorite. Moje. No, biti moramo kratki, zato ker nas čaka še en pomemben dosje. Izvolite. Ko smo poslali dosje, je eh, šlo za obdobje devetih let. Eh, iz treh let minimalnega obdobja smo prišli na šest let, še vedno smo pri devetih letih. Gre za enako za enak strošek najema, je pa delo obsežnejše, kot je bilo predvideno, gre za en milijon in pol. Ba, Ja, potem bomo o tem odločali v septembru, ampak načeloma lahko računate na pozitiven odgovor. A to velja tudi za predstavništvo v Parizu? O Parizu ne rabimo odločati sedaj, ampak predlagam, da to predložimo na september. Eh Prav sedaj pa predstavitev študije o finančnem izvajanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki smo jo uh, naročali. Vodil jo je profesor John Backler v raziskovalnem centru za evropske politike iz eh, Univerze v Glasgow. Dobrodošli strokovnjaki iz eh, raziskovalnega centra evropskih politik Univerze v Glasgowu. Besedo pa kar predajam gospodu Martinu Ferriju in pa Fabijanu Galu, ki bosta predstavila to študijo. Najprej gospod Ferri, izvolite. Okay. Beseda je vaša. Hvala in lepo zdrav. Najprej bi se rad opravičil v imenu profesora Bechlera, ki nažalost ne morem podati te predstavitve. Sem pa tukaj s kolegom iz raziskovalnega centra Fabijanom Galom. Raziskovalni center si, eh, se je lotil izvajanja kohezijske politike z vidika finančne uspešnosti in eh, z vidika porabe sredstev. Kar se tiče ciljev, smo raziskavo usmerili v pregled trenutnega stanja. Eh, finančnega izvajanja v obdobju 2014-2020. Želeli smo analizirati nekatere ključne dejavnike, ki vplivajo na izvajanje in iz tega potekniti določene eh, sklepe. Sploh eh, kar se tiče analize kohezijske politike v večletnem finančnem okviru po letu 2020. Kar se tiče strukture, bom s Fabijanom skupaj predstavila vse skupaj, na to bom predstavil kontekst študije, eh, vzorec izvajanja kohezijske politike na ravni države članic in na ravni programov. Dotaknil se bom eh, nekaterih dejavnikov, ki lahko pojasnijo to eh, učinkovitost, gre tudi za zunanje dejavnike, socialno-ekonomske dejavnike. Fabian pa bo več povedal o razlogih znotraj govizijske politike in predstavil bo tudi nekatere sklepe in zaključke. Kar se tiče uvoda, je analiza pripravljena v pravem trenutku zaradi dveh eh, razlogov. Eh, prvi je praktične narave, smo nekje na sredi izvajanja programa in eh, zato je to primeren trenutek za analizo v dobi 2014-2020 oziroma iz obdobja 2007-2013 smo se naučili, da lahko pride do bolj počasnega izvajanja v začetku eh, obdobja, na to pa se vse skupaj pospeši. Eh, druga zadeva je ta, da gre za politično zelo pomembno eh, področje in eh, politika sama vpliva na eh, porabo in izvajanje eh, politike. Pomembna je tudi umestna eh, revizija pomembna so tudi mnenje nekaterih držav članic, ki se pripravljajo eh, in pripravljajo svoje stališča za eh, obdobje pol leta 2020. Naša metodologija temelji na analizi eh, podatkov in na pregledu literature, pa tudi na informacijah konzorcija, ki združuje 15 organov iz 15 držav članic po Evropski uniji najprej finančno izvajanje. Te preglednice prikazujejo pregled plačil in obveznosti. Na levi strani vidite plačila, modra črta prikazuje v dobi 2007-2013, rdeča črta pa trenutno obdobje 2014-2020. Kot vidimo, je uspešnost vidika plačil oziroma stopnja eh, plačil nižja v primerjavi s prejšnjim večletnim finančnim eh, obdobjem. Gre za odstotek eh, sredstev, ki so izplačena glede na dodeljena sredstva. Sveda je normalno, da so v začetnih eh, letih eh, stopne izvajanja eh, niže, zato ker potekajo še pogajanja, organizacija in tako naprej. V začetnih fazah se organi ukvarjajo tudi z dejstvom, da se stari programi še izvajajo, obenem se pripravljajo novi programi stopnja absorpcije se sedaj eh, bliža trendu iz eh, prejšnjega obdobja, na kljub eh, počasnejšemu začetku. Na desni strani imamo obveznosti in izvajanje je tukaj podobno prejšnjemu obdobju. Poleg tega je treba oceniti stopnje plačil v posamezničnih državah članicah. Marsikaj Eh, lahko razberemo iz te tabele, ampak eh, nasplošno gre za um, ehm, stopnje plačil ob koncu leta 2017 eh, v različnih državah, članicah. In uh, stanje je podobno kot, v, podobno kot v podobni fazi v prejšnjem uh, obdobju. Nizozemska ima 24 odstotkov in je uh, najviše. Uh, Najniže pa so eh, države, ki imajo stopnjo eh, od 3 do 7 eh, odstotkov in razpon je kar precejšen. Tukaj imamo oceno stopnje plačil znotraj držav članic. Točke predstavljajo en kohezijski program, en program kohezijske politike in kot vidimo, se v nekaterih državah eh, izvaja več programov zaradi de decentraliziranih sistemov, obstajajo velike eh, razlike med stopnjami plačil tudi eh, v tistih državah z manj programi in z bolj centraliziranim sistemom. Na to analiza dejavnikov. Na osnovi pregleda literature smo vse skupaj razdelili na zunani kontekst in pa na kontekst politike ESIF. najprej zunani kontekst. Gospodarski dejavniki, učinek finančne krize, ti so bistvenega pomena. Naprimer, programski organi se soočajo z izzivi pri uh, zagotavljanju in ohranjanju visokih stopen izvajanja zaradi uh, nenadnih sprememb. Uh, zaradi krize, zaradi sprememb v strukturi gospodarstev, regionalnih gospodarstev, zaradi sprememb na trgu dela in tako naprej. Zato morajo na to uh, spreminjati uh, obseg uh, projekta in to lahko privede do zamud. V nekaterih državah uh, članicah se soočajo s pomankanjem sredstev, s katerimi bi lahko sofinancirali uh, kohezijske projekte in uh, tako prav tako nastanejo zamude. Pomembno je upoštevati, da smo v zadnjem desetletju vedno več pozornosti usmerili kakovosti upravljanja pri izvajanju kohezijskih eh, programov. To velja za splošne družbe v državah članicah, ki zagotavljajo odgovornost, institucionalno učinkovitost, eh, kakovost eh, zakonodaje in tako naprej imamo tradicionalno razliko med vzhodom in zahodom. Nekatere nekdanje socialistične eh, države so bile pod poprečjem 28-terice, eh, južne države sledijo, na to pa imamo tiste najboljše eh, na severu. Ta vzorec je še vedno opazen, ampak doseženega je bilo veliko napredka v skupini EU12. Države z nižjo kakovostjo upravljanja se soočajo z veliko variacije, z veliko razlikami na eh, podnacionalnih eh, ravneh. Upoštevati je treba obstoječe zmogljivosti za izvajanje eh, kohezijske politike. To je bilo izpostavljeno tudi v oceni ex post komisije za obdobje 2007-2013. Izpostavili so pomankanje zmogljivosti v nekaterih državah članicah zaradi premalo izkušenj, zaradi menjavanja osebe, zaradi institucionalnih sprememb in tako naprej. Pomembno je upoštevati tudi, da so v nekaterih primerjih identificirali pozitivne učinke, ko je izvajanje kohezijske politike izboljšalo eh, širše izvajanje. Eh, to posebej velja tam, kjer so bile upravne zmogljivosti nizke. Institucionalne reforme lahko vplivajo tudi na izvajanje kohezijske politike. Ne pravimo, da obstaja nek idealen okvir za izvajanje kohezijske politike, ključnega pomena je vedno izvajanje samo In eh, na področju kohezijske politike je veliko odvisno od domačega institucionalnega okvira in eh, sistema. Časovnica je pomembna, dolgoročne reforme lahko izboljšajo eh, izvajanje na dolgi rok, lahko pa na kratki rok eh, privedejo do eh, težav. To smo tudi videli v nekaterih primerjih. Še zadnja stvar v zunanjem kontekstu, eh, specifična pravila v posameznih sektorjih. Eh, ki prav tako vplivajo na izvajanje kohezijske politike, naprimer vprašanje državne pomoči in javnih, eh, javnega naročanja. Eh, tukaj se lahko pojavi veliko napak zaradi številnih pravil in smernic. Porajajo se težave pri tolmačenju teh pravil in pri izvajanju v različnih državah članicah v različnih kontekstih napake, ki nastanejo zaradi različnih predpisov eh, na področju državne pomoči in eh, javnih naročil, eh, lahko povzročijo umik sredstev, zamrznitev sredstev. Nekatere države so s tem poskušale ravnati tako, da so ehm, sprejele dodatna pravila. To lahko pomeni še dodaten element kompleksnosti, to je težavno za upravičence, ki se morda ne bodo prijavili za financiranje, zaradi tega, ker nimajo zmogljivosti za upoštevanje vseh teh predpisov. To lahko poveča tudi druga tveganja. To lahko ima posledico za izvajanje kohezijske politike, saj lahko vpliva na uh, eh, popraševanje po finančnih sredstvih. Sedaj pa bo kolega Fabijan nadaljeval s preostalo predstavitvijo. Najlepša hvala. Slišali smo, kakšni so zunani dejavniki, sedaj pa si bomo pogledali kontekst eh, kohezijske politike. Ne moremo vedno s prstom kazati na druge, ko pride do zamud. Ko analiziramo zamude, moramo seveda spregovoriti o poznem sprejemanju zakonodajnega svežnja. Ta je bil sprejet šele nekaj dni pred. Začetkom delovanja operativnih uh, programov, takrat, ko bi naj začeli izvajati vse skupaj. In uh, s tem so se zamude kopičile. Če si pogledamo vsebino zakonodaje, lahko tam najdemo številne dejavnike, ki lahko potencialno privedajo do zamud. Gre že za samo število zahtev, eh, ne pa za posamično pravilo, za posamezni uh, postopek. To je bolj težavno. pogledati, smo si želeli eh, finančni nadzor, eh, računski nadzor, pa tudi poročanje eh, o finančnih instrumentih oziroma izvajanju. Sredstva so omejena, viri so omejeni in osebje, ki se ukvarja sledenjem tem pravilom, ne more vedno sodelovati pri izbiranju projektov in tako naprej, pri eh, obveščanju o priložnostih za financiranje in tako naprej. Še en razlog za zamude lahko najdemo v obveznostih, eh, ki se nanašajo na vzpostavljanje specifičnih instrumentov za izvajanje, naprimer finančnih instrumentov. Uh, program evropskega sodelovanja pri instrumentih Interreg in tako naprej. Vse to zahteva uh, dolgoročno načrtovanje in dolge priprave. Zdi se, kot da uh, zahtevamo, da se načrtuje za tri leta, uh, izvaja pa v dveh letih, tako da tukaj obstajajo določene uh, nejasnosti. V zadnjih mesecih smo videli, da se tudi ti instrumenti vedno pogosteje uporabljajo in uh, hitreje izvajajo. informacije o izvajanju nam povedo, da obstajajo tudi drugi razlogi za zamude, tudi tip sredstva, naprimer tip eh, sklada. Ta uh, namreč pomeni, da je to, uh, na to odgovoren, odgovoren določen generalni direktorat komisije, uh, to vpliva na uh, projekt. Tip sklada pa ne vpliva toliko na izvajanje, kot vidite na uh, preglednici so stopne izvajanja zelo podobne. Na to regionalna klasifikacija, eh, govorimo o manj razvitih regijah, bolj razvitih eh, regijah in eh, tako naprej. Tudi to lahko privede do zamud, saj je gospodarski kontekst drugačen. Ampak na tej skupni ravni tega ne moremo potrditi. ko si pogledamo tematske cilje, tolmači vas eh, obveščamo, da danes teče 36. dan naših protestnih ukrepov. Kot smo povedali ob začetku, bomo s tolmačenjem prekinili točno v predvidenem koncu sestanka ob 12.30. Hvala za razumevanje. In some member states the reason is that the thematic objective concerned